Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi. Se upravičujem za rahlo zamudo. Nekaj ljudi je imelo težave s prometnimi zamaški. Hvala, da ste bili potrpežljivi. Nadaljujemo z zasedanjem. Prehajamo na prvo točko, ampak mislim, da ima gospod Kolbet postopkovno vprašanje. Prosim. Um, po 162. členu tretji in šesti odstavek, se je parlament odločil, da bo ta razprava, ki jo bomo začeli v Brexitu, imela samo krok govornikov eh, vodi političnih skupin. To ima posledico, gospa predsedojoča. Trije Britanci se bodo oglasili v tej razpravi, vsak izmed njih, iz vrst tistih, ki podpirajo Brexit. Parlament ne bo slišal nobenega Britanca iz nasprotnega tabora, ki nasprotuje Brexitu. Po najnovejših anketah to predstavlja večinsko mnenje britanskega prebivalstva. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Corbett. To smo si zabeležili, to je bila odločitev političnih skupin da bomo imeli tak format. Tako da seveda sama ne morem storiti nič, smo si pa to pribeležili. Tako, prehajamo na prvo točko. To sta izjavi sveta in komisije izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Razprava se začenja in državna sekretarka Ed Stadler v imenu sveta bo prva dobila besedo. Dobro jutro, gospod. President. Dobro jutro, hvala lepa, predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci, glavni pogajalec gospod Barnije, gospe in gospodje. Evropski svet je podprl izstop Združenega kraljestva iz EU in Euratoma. Evropski svet je potem komisijo, svet in parlament povabil, da storijo potrebne korake, da bi zagotovili, da bo sporozum 30. marca 2019 stopil v veljavo. Evropski svet je potrdil tudi politično izjavo kot okvir za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom. Ob tej priložnosti je odločenost Unije, da imamo kar se da tesno partnerstvo z Združenim kraljestvom, tudi v prihodnje, v skladu. Je bilo to jasno zapisano v tej izjavi. Ta rezultat ne bi bil možen brez zavezanosti in odločenosti gospoda Barnjeja in njegove ekipe. Evropski svet se mu zahvaljuje za to. Prav tako je pomembna enotnost, ki se predlaga, in tudi odgovornost med 27-terico, pa tudi pri evropskih institucijah. Ob tej priložnosti želim izraziti zahvalo za aktualne prispevke usmerjevalne skupine in še širše Evropskega parlamenta. V naslednjih mesecih bomo morali sprejeti še določbe o izstopnem sporozumu. Svet počne vse, kar je v njegovi meči, da moči, da bi to uredili v prihodnih tednih in tako bi potem Evropski parlament lahko pravčasno končal postopek soglasja pred marcem 2019. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Tako, sedaj pa glavni pogajalec za Brexit.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 upravičujem eh, Jean-Claude eh, eh, Junckerja, ki trenutno sedruje na vrhu G20. To je pomemben trenutek, tudi resen, težaven trenutek. Hmm. Od začetka pogajanj sem imel čast, da vodim pod vodstvom gospoda Junckerja in s podporo vse Evropske komisije ta pogajanja. V nedeljo, kot je povedala eh, državna sekretarka, je svet potrdil ta dogovor. Sprejeli so tudi politično deklaracijo, ki opredeljuje naše prihodne odnose. Zato se zahvaljujem Evropskemu svetu, njegovemu predsedniku Donaldu Tusku in vsem ekipam, pa tudi um, predsedstvom, s katerimi sem sodeloval, eh, še posebej avstrijskemu predsedstvu. Eh, predsedstvu, pa tudi bolgarskemu in malteškemu predsedstvu, nadaljevali pa bomo z romunskim predsedstvom. Ja, pogajanja so dolgo trajala, ampak zdaj so zaključena. Imamo politični sporazum in zdaj je prišel čas, eh, da ta sporazum ratificira britanski parlament, potem vaš parlament in tudi svet. Upoštevati je treba težke okoliščine teh pogajanj in pa težavnost vseh eh, tematik povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz EU. Glede na vse to eh, je ta dogovor dober in edini možen, tudi najboljši, eh, kar smo ga lahko dosegli. V tej prvi fazi smo eh, delali skupaj. Eh, Evropska unija oziroma 27 držav članic je bilo zelo povezanih eh, in tudi institucije so tesno sodelovale. Gospa predsedujoča, ta sporazum in pa politična deklaracija veliko dolgujeta tudi vašim štirim resolucijam in pa vsem vašim prispevkom od začetka teh, teh pogajanj. Zelo ste se trudili za ohranjanje pravic državljanov, ki jih tukaj zastopate. To je bila vaša in moja prioriteta. E, treba je ohraniti tudi integriteto notranjega trga in pa štiri svoboščine ter avtonomijo odločanja Evropske unije. Ta dva dokumenta smo oblikovali skupaj, postopoma tekom celotnega procesa. In rad bi se zahvalil prek vas tudi predsedniku Tajanju. Naj eh, se osebno zahvalim tudi Giju Ferhofstatu, ki je koordinator eh, parlamenta za Brexit. Eh, zahvaljujem pa se tudi vsem iz usmerjevalne skupine za Brexit, eh, gospodu Galtieriju, eh, Filipu Lambercu, Elmarju Broku. Eh, gospe Cimer, vsem torej, ki so zasledovali to vprašanje v okviru smerjevalne skupine. Zahvaljujem se tudi Cecili Vikstrom in pa predsednikom političnih skupin. Na koncu dolge poti smo, ampak stvari bodo še naprej težavne. Mi smo se skupaj z vami odločili o tem dogovoru stvari smo spravili v red in začeli smo najprej v sporazumu o urejenem izstopu in to še preden smo se začeli pogovarjati o naših prihodnih odnosih z Združenim kraljestvom. Torej, postopoma smo urejali določena vprašanja, ki so prednostne narave tudi za vaš parlament, namreč eh, pravice državljanov, potem mir in stabilnost na Irskem in pa finančna uredba. Gospe in gospodje, od vsega začetka naprej smo delali transparentno, povsem transparentno in tudi z velikim zaupanjem. Tako bomo tudi nadaljevali in na ta način smo lahko obravnavali vsako temo posebej, povedali smo, kaj je možno in kaj ni možno in držali smo se temeljnih načel Evropske unije. Od vsega začetka smo Eh, razlagali to, kako moramo spoštovati naša načela. Ustrajali smo pri tem, upoštevali pa smo tudi eh, tiste rdeče linije, ki jih je uradno eh, sporočilo Združeno kraljestvo. Okvir, ki smo si ga zastavili, je zagotovil določeno predvidljivost in stabilnost teh pogajanj in nihče pravzaprav ne more biti presenečen nad vsebino našega dogovora. Mogoče je dobro, da vas spomnim, eh, da si Evropska unija ni želela brexita. Nihče mi do danes še ni uspel pokazati, kakšna bo dodana vrednost eh, brexita. Ampak spoštujemo pa demokratično izraženo voljo Britancev in ta postopek smo začeli tako, kot je to želela britanska vlada. Mm, dva dokumenta, ki sta bila sprejeta v nedeljo, eh, samo omejujeta negativne posledice Brexita. Um, za eh, Združno kraljestvo pa še posebej za 27 držav članic. Pravno gotovost smo zagotovili s tem sporazumom in ta pravna gotovost eh, se zagotavlja vsem posameznikom, podjetjem, regijam in um, na ta način bo Združno kraljestvo urejeno izstopilo. 4,5 milijonov evropskih državljanov živi v Veliki Britaniji, veliko Britancev pa živi tudi v Evropski uniji. Potem eh, urediti je bilo treba vprašanje eh, Irske in Severne Irske, eh, tudi za podjetja. Pri tem smo izhajali iz socialnih vidikov, ekonomskih vidikov. Dogovorili smo se tudi o tem, da se izognemo fizični meji na Irskem in eh, zaščitimo tudi notranji trg. Um, imamo to um, možnost, to uh, rezervo. Brez te, um, tega backstopa uh, ni dobrega dogovora za Severno Irsko. Um, treba um, je bilo Um, ohraniti tudi sodelovanje z eh, raziskovalci, akademiki um, eh, v Veliki Britaniji. Potem kmetovalci eh, so tudi želeli zaščititi svoje pravice. Potem geografsko poreklo in pa pravice intelektualne lastnine. Um, o vsem tem se je bilo treba dogovoriti in to urediti za evropska podjetja, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu. Mi smo eh, ljudem želeli zagotoviti gotovost tam, kjer je Brexit ustvaril negotovost. In to je tudi cilj tega zelo gostega sporazuma. Gre za pravno pogodbo, ki je zelo natančna in jasna. Potem opredeljen je tudi okvir, eh, v katerem se bomo dogovorili tudi o prihodnih odnosih. Evropska unija bo v tem okviru še vedno branila svoje interese in izhajala iz istih načel kot doslej. Ta pogajanja se bodo začela in Evropska unija bo prevzela enak pristop. Nikoli ne bomo agresivni, nikoli tudi nismo bili agresivni, nismo se želeli maščevati. Eh, sam nikakor nisem želel kaznovati Združenega kraljestva še naprej bomo sodelovali eh, z Združenim kraljestvom, ne bomo delovali proti njemu, še naprej bomo sodelovali z njim eh, v vsem spoštovanju, ki smo ga dolžni tej veliki državi. In ta država mora ostati naša prijateljica, partnerka in zaveznica. Ko gre za te prihodne odnose, je eh, treba upoštevati eh, tudi željo Združenega kraljestva, da izstopi. Eh, ampak eh, stvari ne morejo ostati take, kot so bile, kar se tiče notranjega trga. Podjetje moramo povedati, kako stojijo stvari, da se bodo lahko prijavila, pri, eh, pripravila na to, prostite. E, eh, treba je zagotoviti ustrezen red na področju mobilnosti, notranje varnosti, digitalne ekonomije in tako naprej, tudi kar se tiče zunanje politike. Eh, bomo tesno sodelovali s to državo, ki bo še vedno aktivna članica Varnostnega sveta eh, Združenih narodov. Poleg tega je pomembno področje obrambe. Bolj ko bomo partnerji, bolj eh, bomo mi tudi zahtevali enakopraven odnos. In ehm, če uvrstimo to politično izjavo tudi v vsa ta področja, če upoštevamo vse te razsežnosti, potem naj povem, da bo partnerstvo z Združenim kraljestvom eh, tako, kot ga še nismo imeli, kar se tiče sodelovanja. Kot eh, je želel predsednik Juncker, kot so želele države članice in vi sami, bomo pripravljeni začeti ta pogajanja o prihodnih odnosih, takoj, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država ampak pred nami je še pomembno obdobje, namreč obdobje ratifikacije tega sporazuma. Zdaj mora vsak od nas prevzeti svojo odgovornost. Britanski parlament bo v naslednjem tednu eh, izrazil svoje mnenje o tem sporazumu in politični deklaraciji in eh, s tem glasovanjem bodo odločili o prihodnosti svoje države. Mi bomo seveda spoštovali to razpravo ki bo demokratična parlamentarna razprava v Združenem kraljestvu. E, moramo potem pustiti nekaj časa tudi za ratifikacijo tega sporazuma v Evropskem parlamentu, ki je vse čas bil zelo tesno vključen v ta proces. In e, na koncu boste vi imeli zadnjo besedo. Najlepša hvala za vaše zaupanje in hvala za pozornost. Thank you. Hvala lepa, gospod Barnje. Sedaj pa v imenu parlamenta, koordinator za Brexit, gospod Vrhovstad, prosim. Hvala lepa. Najprej bi rad pozdravil sporozum o izstopu in politično izjavo. Mislim, da lahko danes zlahka rečemo, da vse to oboje gradi na načelih Evropske unije. To pomeni integriteta skupnega trga, to pomeni štiri svoboščine, ki so temelj tega skupnega trga in to pomeni tudi zmožnost in zmogljivost Evropske unije, da se odloča avtonomno. Moram pa vam povedati, in mislim, da je to pomembno v tej razpravi, da sta še dva elementa, ki sta bila upoštevana najprej seveda stališča, moram reči morda rdeče linije vlade Združenega kraljestva po odločitvi o izstopu iz EU in druga pomembna točka, ki preveva ta sporozum, te sporozume, to se pogosto ne razume dovolj, se podcenjuje, to je velikonočni sporozum iz leta 1998. Evropska unija je bila, eh, sporozum je bil možen samo med državami članicami EU in po mojem mnenju to kaže, da gre v Evropski uniji za to, za spravo, za konec nasilja, za mir. Rezultat vsega tega je sporazum o izstopu. In to je edini najboljši možni dogovor, glede na te tri elemente, ki sem jih ravno kar opisal. Rad bi se zahvalil in čestital, to ni prvič, da to počnem, Mišelu Barnjeju osebno opravil je čudovito delo v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, z usmerevalno skupino in to mi daje možnost da čestitam tudi vsem članom usmerjevalne skupine za dobro sodelovanje prek meja političnih skupin in mislim, da je to delovalo zelo dobro. Rezultat, Mišel, je dogovor, ki po mojem mnenju počne troje. Najprej zmanjšali bomo motnje za obe strani, še prav posebno za ekonomijo. Dovoljevali, dovoljuje urejen umik in tudi časovni razpored med dvema in štirimi leti za to, da se dogovorimo o prihodnem odnosu. Drugi rezultat je, da smo se izognili trdi meji med Irsko in Severno Irsko, zagotavljamo mir in imamo še vedno velikonočni sporozum. In potem, to je bila prva prednostna naloga Evropskega parlamenta, da zagotovimo pravice naših državljanov. In tukaj je Evropski parlament s pomočjo in podporo pogojavcev znatno izboljšal dogovor in besedilo. Poleg tega smo zavezani, in to želim danes povedati, da preden začnemo s postopkom soglasja v Evropskem parlamentu, da dobimo z britanske strani potrebna jamstva, da bodo vse te pravice državljanov tudi ustrezno izvedene. Ta okvir, sporozum o izstopu in politična izjava, nudita možnost za to, da bomo v prihodnosti imeli resnično tesen odnos med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Podlaga za to, kot ste videli v sporozumu in v politični izjavi, je pridružitveni sporozum. Evropski parlament to predlaga od samega začetka. Zakaj pridružitveni sporozum? Tudi britanska vlada se je s tem strinjala. To bo veljavno, ko bo sklenjen po sprejetju na evropski ravni na začasen način. Potem pa bo to ratificirano po državah članicah. Tako da bomo zmanjšali kompleksnost, ko to imamo v odnosih Švico, ko nimamo enega pridržitevnega sporozuma, ampak imamo kar nekaj sporazumov. Usmerjevalna skupina za Brexit skupaj s celotnim Evropskim parlamentom, predsedojoča, bo še naprej spremljala ta dogovor, politično izjavo kot del postopka o soglasju in parlament bo v tem pogledu zelo podrobno si ogledal, kako bo deloval tako imenovani skupni odbor. Želimo zagotoviti, pravi čujem, gospod Verhofstadt. Jaz vodim to zasedanje in spoštujte predsedujočo. Gospod Verhofstadt, nadaljujte, prosim. Parlament bo zelo podrobno gledal, kako bo deloval skupni odbor. Želimo zagotoviti, da bodo odločitve, ki jih sprejema skupni odbor, legitimne in kjer je potrebno, bo to dobilo tudi potrdilo parlamenta in preden začnemo s postopkom o soglasju, upam, da bomo dosegli dogovor s svetom. Naj bom jasen in to je konec, tukaj zmagovalcev ni. Odhod Združenega kraljevstva iz Evropske unije je poraz za vse, za EU in Združeno kraljestvo. Prejšnjo nedeljo smo morali povedati kolikom, to je slab dan za vse. Storimo vse, kar je naše moče, da bi iz tega potegnili najboljše, da bi potem v prihodnosti se nove generacije v Združenem kraljestvu vrnile in odločile, da se vrnejo v veliko evropsko družino. Hvala lepa. You, Mr. Mr. Hvala lepa, gospod Verhofstadt, gospod Brok. Predsedujoča, predstavnica sveta, kolegice in kolegi. Brexit je slaba zadeva za nas v Evropski uniji in za Združeno kraljestvo. Bolj za Veliko Britanijo, ampak tudi za nas. Zato v nedeljo, kot je dejal Gifar Hofstad, ki se mu zahvaljujem, v analizi je, bil torej, je bila nedelja žalosten dan. Ampak zaradi umetnosti, pogajalskih umetnosti Barneja in njegove ekipe, potrpljenja informacijske politike znotraj Evropske unije, nam je uspelo pripraviti najboljši možni dogovor. Velika Britanija je razdeljena pri stališču, po političnih strankah popolnoma je razdeljena. Mi pa smo bili enotni, 27-erica, svet, komisija in parlament, vsi smo si bili enotni. Taka Evropska unija ima veliko možnosti za naprej in to je bilo dokazano v teh pogajanjih o Brexitu. Vedeti moramo, da to škodo za Združeno kraljestvo lahko ponazorimo tudi z izjavo Banke Anglije. To bo največja izguba rasti v Veliki Britaniji. Večja bo kot pri finančni krizi 2008. To je bila izjava Banke Anglije včeraj. Faraž lahko razlaga karkoli hoče, piše tudi govore Trumpa, lahko laže svoji državi, dejstvo to ne spreminja. In to pomeni, in mislim, da Evropski parlament to podpira, da nadaljnih pogajanj ne bo. Ta dogovor drugega ne bo. Ne bomo še enkrat po metodi še enkrat zavrnemo, se bomo še pogajali, še en dogovor. Ne. Ta dogovor imamo, vzeli ga bomo, dolgo smo se pogajali in jasno mora biti, da pogodba o izstopu je pogoj za prehodne določbe. Nekaterim v združenem kraljestvu to ni jasno. Če ne bo pogodbe o izstopu, ne bo prehodnih določb. In potem bo prelom velikanski za obe strani. S to pogodbo moramo jasno pokazati, da je to težka zadeva za tiste, ki želijo ostati, ko morda želijo zavrniti ta dogovor in morda dobiti še kaj do 29. marca. To se mi zdi zelo nevarna pot. Iz varnostnih razlogov in za omejevanje škode bi morali sprejeti ta dogovor. Tako da pozivam obe strani v Združenem kraljestvu, kar se tiče tega. Ugotovili smo, da bo po, po pogodbah pod, bodo prišle prehodne določbe in potem se bodo državljani lahko zanesli na določbe Evropske unije na obeh stranih, da ne bo trših meja s katastrofalnimi kadrovskimi in ekonomskimi posledicami, maja med Cerno Jersko in Jersko ne bo ostra in potem, kar se tiče prehodnega obdobja, bomo morali se seveda pogajati in se potem pogajati dogovoriti, kakšen bo, bo prihodni odnos. Tako da ne smemo zlorabiti tega, da bomo se v nedogled pogajali o dogovoru. Ne, samo en dogovor imamo. V skupnem interesu je, ponavljam se, zato da bi omejili škodo. S konstruktivno zavestjo moramo skušati to zagotoviti. Ne želijo biti članica skupnega trga, ker so proti nekaterim elementom. Zato moramo imeti sporozum, ki bo gledal v prihodnost. In Tereza May ima prav. Bolj kot si bomo podobni pri naših standardih, bolj bodo enaki pogoji in več dostopa do trga bo. To moramo videti na ta način, tako bi lahko, kolikor se le da, omejili škodo. Moramo pa jasno povedati, da ta partnerski sporozum, ki ga je spodbudil Evropski parlament, ki je v dogovoru, imenovali smo to pridružitveni sporozum, da bo ta trgovinski sporozum vseboval določene elemente. Je pa v interesu obeh, da se bojimo proti terorizmu, naprimer, in da v določenem smislu obe strani imata skupno varnostno obramno politiko. Zato je to samo okvir za potem naslednji sporozum, da zagotovimo varnost naših ljudi in da tudi na drugih področjih, kot so raziskave, nadaljujemo sodelovanje. Tudi univerze v Britaniji želijo ostati pri tem. Še zadnja pripomba, gospod in gospodje. Gospod Faraš piše govore Trumpu in predčerašnjim je dejal, da se mu ta dogovor ne zdi dober. Želi si, da bi bile vse države v EU razdeljene, da bi se same odločali, ker bi jih potem lahko bolje razdelil. Govor Trumpa je najboljša obrazložitev, da potrebujemo prihodno Evropsko unijo, ki bo sposobna se upreti vsem Trumpom in Putinom. In tega ne bo uničil tudi ne, eh, prostite, gospod Faraš, ki piše govor gospodu Trumpu. Hvala lepa, gospod Brok. Zdaj pa gospod Gualtieri, prosim. Uh, Hvala lepa, predsedujoča, dragi Mišel. Drage kolegice in kolegi, po dolgih, težkih pogajanjih smo dogovor, ki smo ga dosegli v nedeljo, videli kot temelj za urejeni stop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Pripravljeni smo ga ratificirati. V imenu skupine SD bi se rad zahvalil Mišelu Barnjeju za odlično delo, ki ga je opravil on in njegova ekipa pri tem zgodovinskem izzivu. Istočasno pa ne morem skriti globoke žalosti za izbiro Združenega kraljestva, da izstopi iz EU. Skupina spoštuje to odločitev, jo pa globoko obžalujemo. To se nam zdi zgodovinska napaka v naših očeh. Bo to vedno nekaj, kjer vsi izgubimo. Kljub razočaranju in frustracijam, pa smo od samega začetka tega postopka delovali odgovorno in spoštovanjem. Neumorno smo delali več kot dve leti, da bi zaščitili tiste, ki jih je ta odločitev najbolj prizadela in bi olajšali, koliko se le da posledice. To smo dosegli zahvaljujoč vodstvu glavnega pogajalca in enotnosti, ki smo jo pokazali znotraj in med evropskimi institucijami. Rad bi se zahvalil tudi Gijo Ferhofstatu in vsem članom usmerjevalne skupine. Vedno smo bili, smo in bomo enotni. EU je delovala odgovorno, kar se tiče Združenega kraljestva, želimo si urejenega izstopa sploh ne gre za občutek maščevanja ali zamere. Prav tako smo bili odgovorni do nas samih in državljanov, da ne bomo ogrozili evropskega projekta in integritete naše unije. Ta občutek odgovornosti nas bo vodil tudi v prihodnosti. Nekaj pa mora biti jasno. Alternativnega dogovora temu v nedeljo ni. Glede na rdeče linije Združenega kraljestva, je to najboljši in edini možni dogovor. To je dogovor, ki ščiti pravice državljanov, zagotavlja integriteto skupnega trga in carinske unije in preprečuje tršo mejo med Severno Irsko in Irsko, spoštujemo velikonočni sporozum v vseh delih. Pravice državljanov, to je bila naša prednostna naloga od začetka. Tukaj še nismo končali dela, še zdaleč ne. Še naprej bomo zelo budni, kar se tiče implementacije tega dela dogovora. Nikoli ne bomo dovolili, da bi evropski državljani postali žrtev sovražne politike. Politična izjava, ki spremlja sporozum o izstopu, spostavlja okvir in podlago za ambiciozno, široko poglobljeno partnerstvo. To partnerstvo, ki bi naj bilo v obliki podrežitevnega sporozuma, to bo v polni meri spoštovalo celovitost skupnega trga in avtonomijo našega pravnega reda. Prav tako pozdravljamo vse interpretativne izjave sveta in menimo, da je to pravno zavezujoče, tudi kar se tiče Gibraltarja. Kar se tiče našega prihodnega odnosa, je Združeno kraljestvo v celotnem postopku, tako kot mi, jasno izražala svoje stališče in to spoštujemo. Bili smo precej prožni in smo skušali zajeti vsa stališča in omejitve Združenega kraljestva. Vedno smo dejali, in to ponavljamo tudi sedaj, da če Združeno kraljestvo spremeni svoje mnenje, so naše roke odprte. Če pa želite zapustiti skupni trg in ne boste več uporabljali načela prostega potoka oseb, potem je to edini način, da urejeno izstopite iz EU, da se izognemo kaosu, če dogovora ne bo. Noben drug dogovor ne bo spoštoval teh omejitev, ne da bi ogrozil naš evropski projekt. povezave med ljudmi in državami ostajajo, zato bomo nadaljevali z odgovorno proaktivno vlogo pri varovanju celovitosti Unije in pri zagotavljanju prihodnih pozitivnih odnosov z Združenim kraljestvom. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Galteri, gospod Van Orden. Hvala lepa kar se tiče domače notranje britanske politike. Brexit je bil vedno veliko več kot o samo ekonomiji. In to zato, ker je Evropska unija posegala tudi v naša zasebna življenja. Zato so Britanci bili vedno bolj nezadovoljni. Dejali ste, da si ne želite brexit, ampak nič niste storili, da bi se mu izognili. Seveda, ekonomski vidiki so ključni. Slab dogovor za Britanijo ali če ne bo dogovora, bo to imelo posledice tudi za veliko evropskih držav. Veliko časa smo namenjali napovedim dogodkov v Britaniji. Morda bi si morali ogledati posledice, slabega odnosa ali odnosa brez dogovora v Evropski uniji. Britanska vlada je vstopila v pogajanja v duhu dobre volje, skušali smo zagotoviti pozitivno prihodnje partnerstvo. In legalistična neprožnost, ki se je pogosto izkazala, je naletela na presenečenje v Veliki Britaniji. Ampak vsi vemo, da bo EU prekršila vsakašno svoje pravilo, če ji to ustreza. Namesto da bi branili dolgoročne vidike, interese držav članic, se sedaj lotevamo zelo oske ideološke poti, ko branimo samo projekt Evropske unije, ki se mu državljani po Evropi vedno bolj odrekajo. Morda voditelji nekaterih večjih držav, namesto da prisluhnejo državljanom, enostavno rečejo več Evrope. Mimo grede, zelo veliko Britancev je jeznih, kako nedostojno ste obravnavali našo premijejko. Pogosto, zaradi ustrajanja glede čudnih določb ste izgubili dve leti, ko bi lahko že dosegli napredek glede trgovinskega sporozuma. Vsa ostala vprašanja bi potem že našla svoje pravo mesto. Ni bilo potrebno to storiti tako, kot ste. Zato je še bolj pomembno, da se hitro začnejo pogajati v prihodnem odnosu in da hitro dosežemo prave odločitve. Potrebujemo pa zagotovila in določeno prožnost iz EU glede pomislekov, ki so bili izraženi. Potrebujemo vzdušje zaupanja in dobre volje z vaše strani, če bi naj zagotovili stabilen odnos za prihodnost. To je tisti minimum, ki ga zahtevajo vsi naši državljani. Hvala lepa. Michel Lambert. Michel Lambert. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predekli teden so me pri svetu številni vprašali, ali sem žalosten. Ampak bil sem prej hvaležen, hvaležen Mišelu Barnjeju in njegovi odlični ekipi. Ne le, da so izpogajali ta sporazum, ki se osredotoča na interese Evropske unije in pri tem obdržali hladno kri, ampak so pri tem vključili parlament in svet in sicer povsem enakopravno. Seveda ta sporazum ni popoln in zeleni smo seveda zaskrbljeni, eh, kajti želeli bi si več eh, kot eh, zgolj nekaj določil za ostanek Združenega kraljestva v Carinski uniji. Poleg tega, bi si eh, želeli tudi, da bi bilo storjeno več za obdobje po prehodnem eh, obdobju, kajti ne želimo, da bi Združeno kraljestvo postala davčna oaza. Hkrati pa sem si tudi oddahnil, oddahnil, da smo končno dobili sporazum, kajti najhujši scenarij bi bil izstop eh, Združenega kraljestva brez kakršnega koli dogovora. To bi škodovalo predvsem državljanom, ne le podjetnikom. Čutil sem tudi olajšanje, da je britanska vlada resničnosti končno pogledala v oči. Premijejka Združenega kraljestva je končno spoznala, kakšna je situacija, ampak ostaja vprašanje, ali bo lahko prepričala eh, tudi ostale. Če želite Brexit in če želite na nek način obdržati Združeno kraljestvo znotraj notranjega trga, potem eh, drugačnega sporazuma ni. In eh, vsi eh, novi predsedniki vlad se bodo srečevali z enakimi omejitvami kot Tereza May. In upam, da nihče ne razmišlja o tem, da bi zapustili Evropsko unijo brez dogovora. Kajti to bi ogrozilo tudi sporazum z velikonočnega petka in potem bi ponovno bila vzpostavljena meja na Irskem. Ko zapustite klub, to še ne pomeni, da ne rabite poravnati tudi svojih obveznosti. Združeno kraljestvo bi potem postalo država, katere podpis ne bi imel nobene teže edina možnost je brexit pod izpogajanimi pogoji ali pa eh, brexit brez kakršnega koli dogovora. Osredotočiti se je potrebno na ljudi, še prav posebej glede na to, da se eh, glavne stranke ne strinjajo glede eh, brexita. Mislim, da imajo tisti, ki so se borili za ostanek v Evropski uniji, sedaj veliko boljši položaj. Če želimo imeti kakršenkoli vpliv, moramo sodelovati in britanski državljani, ne vem, ali je to večina britanskih državljanov, izražajo eh, podporo Evropski uniji. Prepričan sem, da če bi se Združeno kraljestvo odločilo, da si premisli, bi jih morali sprejeti z odprtimi rokami. In še zadnji stave, gospa predsedojoča. Mislim, da bi bilo skrajno neodgovorno, da bi dopustili, da Združeno kraljestvo odide brez dogovora, pa naj bi bilo to namenoma ali ne. Hvala lepa, gospa Cimer. Svet je pri svoji eh, seji konec tedna podprl sporazum med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom, ki je rezultat dolgih pogajanj. Kljub temu v tem trenutku nihče ne more reči, ali bo zaradi tega verjetnejši urejen brexit. Evropska unija in države članice se morajo pripraviti na najslabšo možnost, torej na izstop brez dogovora. Ko smo pripravljali prvo resolucijo eh, in sicer eh, v začetku leta 2017, ni bilo samo umevno, da bomo podprli delovno skupino za usmerjanje Brexita. Kljub temu smo se odločili, da pri tem sodelujemo in naša odločitev je bila prava. Sodelovanje z Mišelom Barnjejem je postavilo merila za prihodne sodelovanje med inštitucijami Evropske unije. Že sedaj pa je potrebno tudi jasno povedati, da seveda nismo povsem zadovoljni z doseženim sporazumom predvsem, ko gre za državljanske svoboščine in pa za Severno Irsko. Vse naše zahteve niso bile dovolj upoštevane in zaradi tega mislim, da ni zadostne pravne gotovosti. To, kar ni urejeno v tem sporazumu, tudi ne more biti rešeno z izjavami o namenu. Ta sporazum vključuje eh, tudi tako imenovani irski backstop. Na ta način se želimo izogniti najslabšemu možnemu scenariju na irskem. Kljub temu pa ta podporni mehanizem ne bo dosegel tega, kar je bilo obljubljeno še pretekli decemb december. Meja bo eh, namreč eh, strožja in pravice, ki so zapisane v dogovoru iz velikonočnega petka, ne bodo veljale v takšni meri kot doslej. Tereza May se sooča tudi z dvomi v lastni stranki. Zagotavlja članom svoje stranke, da ne bo več prihoda priseljencev iz Evropske unije v Združeno kraljestvo. Očitno je britanska vlada, pa ne le britanska vlada, ampak tudi nekateri drugi kolegi pozabila, v čem je smisel evropskega državljanstva. Pozabljajo, da jemljajo pravice tudi lastnim državljanom. Poleg tega pa obstaja tudi nevarnost, da bodo državljani Evropske unije po Brexitu eh, predmet diskriminacije, če bodo hoteli živeti, delati ali pa študirati v Veliki Britaniji. Zagotovljeno nam je bilo, eh, da bosta Evropska unija in Združeno kraljestvo še naprej sodelovali v tesnem partnerstvu. To seveda podpiramo, vendar pa če želimo to doseči, nas čaka še veliko dela. In tukaj se povsem strinjam z Gijom Ferhovštatom. Predvsem je potrebno zaščititi interese državljank in državljanov v Združenem kraljestvu, pa tudi v Evropski uniji mi menimo, da imamo odgovornost tudi za zagotavljanje pravic državljanov Združenega kraljestva v Evropski uniji. To bo za nas še naprej prioriteta, kakor tudi vprašanje Severne Irske. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Cimer. Gospod Faraš. Good... Nobenega dvoma nimam, da je ta sporazum dober sporazum. Dober sporazum, ker gre za velik prenos denarja ker omejuje prosti pretok eh, ljudi. Je dober sporazum zaradi tega, ker bo Velika Britanija ostala v carinski uniji in bo morala spoštovati njena pravila. In kot je rekel eh, gospod Barnier, tukaj je eh, tudi backstop, irski backstop, kar pomeni, da bo Velika Britanija Eh, pravzaprav talka Evropske unije. To je dober sporazum za Evropsko unijo, je pa najslabši sporazum v zgodovini za Veliko Britanijo. In to je ugotovil tudi gospod Trump, gospod Brok. In gospod Trump spoštuje nacionalne države v Evropi in zagotovo ni sovražnik nobene države. Gospod Barnje, želim si, da bi bili na naši strani. Eh, kaj ti eh, zmagali ste v tej igri. Najbrž eh, sploh ne morete verjeti, da ste imeli takšno srečo, da je predsednica vlade Združenega kraljestva sprejela vse vaše zahteve. V 35 minutah je bila zadeva rešena. Torej, kot sem dejal, bomo odšli marca prihodnje leto, ampak kakršne koli iluzije doma o neodvisni državi eh, so eh, se preprosto razpohtele. Predsednik Macron v Franciji je pretekli teden sprejel odločitev o polenovkah. In sedaj eh, smo prepuščeni vaši miloščini v naslednjih letih nič nam niste dolžni in zaradi tega ta sporazum ne bo sprejet v parlamentu in najbrž z zelo veliko večino. Gospod Brnje, dejali ste, da je to edini možni sporazum, ampak ta sporazum ne bo sprejet. Zato moramo vsi odla, odrasti in spoznati, da bo Velika Britanija odšla marca in sicer brez sporazuma z Evropsko unijo. Potrebujemo namreč smiseln sporazum. Ali ste torej pripravljeni, gospod Barnier, na to, da eh, Združeno kraljestvo odide brez dogovora? Kaj ti zdi se, da ste prepričani, da bo britanski parlament to ratificiral, ampak ne bo. Gospod Le Breton. Merci, madame la presidente. Le peuple. Hvala. Britansko ljudstvo se je pred dvema letoma odločilo, da zapusti Evropsko unijo in treba je spoštovati njihovo suvereno odločitev. Za našo skupino, ki jo danes tukaj zastopam, je spoštovanje suverenosti vsake države ključno načelo. In eh, šokantno je, da se pod vprašaj postavlja Brexit in da bo o tem odločalo celo Evropsko sodišče 4. decembra. Mislim, da nobeno sodišče ni kompetentno za to, da uh, proučuje vprašanje referenduma. Eh, v Franciji smo to razumeli in ustavno sodišče ne nadzoruje več referendumov. Eh, upam, da bo sodišče sprejelo enako stališče in eh, da bo spoštovan 50. člen. Če pa bo sodišče odločilo v škodo Združenega kraljestva, potem bi mu morali nasprotovati. Potem bom res dvomil v eh, suverenost in neodvisnost sodnikov. Vsaka država se mora sama odločati o svoji usodi. Naj živi Brexit, naj živi Združeno kraljestvo. Carver. Gospod Carver. Last week Angela Merkel said, and I call... Prejšnji teden je Angela Merkel rekla, da je za nas pomembno, da se Združeno kraljestvo ne more samo odločati, kdaj se bo carinska unija končala. To se mora odločati skupaj z Evropsko unijo. E, Evropska unija je dobila za članico Združeno kraljestvo leta 1973, e, zdaj pa bo Združeno kraljestvo izstopilo. E, in s tem dogovorom ne pridobivamo nazaj svoje svobode ne spoštuje se eh, referendumski izid. In eh, Britanci so želeli prevzeti nazaj svojo suvereno kontrolo, ampak to eh, jim, tega jim ta sporazum ne daje. Sporazum je grozen. In britanski politiki Eh, morajo razumeti, da jih bo sodila zgodovina. Če bodo podpisali ta sporazum, jih bo sodila zelo slabo. Eh, gospa predsedujoča in eh, proevropski kolegi, um, oni so mi rekli, da ne morejo verjeti, kako slab je ta dogovor za Združeno kraljestvo. To, ta sporazum je zelo enostransko predstavljen. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo spet dobi eh, naš glavni pogajalec, gospod Barnier. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vsem, ki ste izrazili svoje mnenje. Eh, še posebej Elmarju Broku, Giju Ferhofštatu, eh, potem gospodu Gualtjeriju, gospodu Lambercu in gospe Cimer. Hvala jim, ker so ocenili pozitivno naše delo. To je bilo kolektivno delo, to ni bilo samo moje osebno delo, ampak smo se skupaj trudili za ta sporazum. Eh, veliko čast mi je, da sem lahko pri tem sodeloval. Eh, bil sem izvoljen, izbran za to vlogo in eh, tudi Evropski svet in Evropska komisija sta menila, da je pomembno mm, sodelovati, delovati enotno. Pomembno je, da so bile povezane tako institucije kot eh, preostale države, torej 27-terica. In uh, moja skupina bo uh, zelo vesela vaših pohval in vašega zadovoljstva. Prenesel jim bom te zahvale. To bo za njih tudi spodbuda za naprej. Ampak trenutek je resen in žalosten, kot ste povedali številni. Uh, Eh, sam ne bom polemiziral tukaj, eh, tega nikoli nisem počel in tudi danes ne bom s tem začel. Eh, prisluhnil sem vsem, imel sem dialog z vsemi in tako bom tudi nadaljeval. Kot je rekla, rekla gospa Gabriele Cimer, preostaja še faza ratifikacije in s tem bomo pripravili tudi prihodna pogajanja o prihodnih odnosih in partnerstvom z Evrops, z Združenim kraljestvom. Treba bo tudi začeti izvajati to, kar piše v pogodbi, predvsem pravice državljanov. To se mora tudi konkretno uresničiti, e, tako da bodo postopki za evropske državljane v Združenem kraljestvu čim bolj enostavni in poceni. Zdaj čakamo na glasovanje, ki bo odločilo o prihodnosti Združnega kraljestva in Evropske unije. Mm, sam sem vedno spoštoval demokratično razpravo v Združenem kraljestvu in eh, Združeno kraljestvo zaradi svoje zgodovine, zaradi svoje demokracije in solidarnosti um, ima pomembno vlogo, um, še posebej zaradi težavnih obdobij, ki jih je Evropa um, premagala v 20. stoletju. Sam zelo spoštujem to državo. In mislim, da bomo lahko uh, oblikovali partnerstvo brez precedensa. Torej nekaj čisto novega, novo zavezništvo. Um, kot ga že imamo z drugimi državami, ampak to bo z Združenim kraljestvom še nadgrajeno. V drugačen okvir bomo postavili to sodelovanje in še okrepili naše prijateljstvo. Gospod Faraž. E, tekom pogajanj e, so me spraševali, ali bomo kaj popustili. E, mi nismo delali v duhu, da bo nekdo zmagal, nekdo pa izgubil. To je situacija, kjer vsi izgubimo. In upoštevati je treba vašo suvereno odločitev. Suvereno, kot je rekel gospod Lebreton, mi to spoštujemo. Večina britanskega ljudstva se je tako odločila. In to bomo tudi izvedli na podlagi tistih rdečih linij in tistih zahtev in omejitev, kot jih je predstavila britanska vlada. Mi smo se pogajali z vlado Tereze May. In upoštevali smo to, kar je ona sprejela ali pa zavrnila. Ehm, kako pa naj bi drugače postopal, kot tako, da sem imel z njo eh, dialog? Ehm, določenih stvari ne želite več spoštovati, naprimer prostega gibanja oseb, potem eh, notranjega trga, ne želite več plačevati, želite zapustiti carinsko unijo. Zato, ker eh, ne želite biti v tej skupnosti eh, proste trgovine. Eh, to so bile vaše zahteve, ampak vi pa morate tudi spoštovati našo zahtevo, da se spoštujejo temelje Evropske unije, med drugim notranji trg. Ta notranji trg veliko dolguje tudi Združenemu kraljestvu. Veliko ste prispevali k njegovi izgradnji in njegovemu razvoju. Eh, ker teh eh, štirih svoboščin ne želite več spoštovati, pa boste zdaj notranji trg zapustili. Eh, gospoda Van Ordena zelo spoštujem. Pa mu moram vseeno povedati tole. Ne gre za nefleksibilnost, gre samo za odgovornost. Mi imamo odgovornost, da pridemo do urejenega izstopa Združenega kraljestva. Tako da ustvarimo stabilnost in varnost tam, kjer Brexit sproža negotovost. Samo tak urejen izhod bo vzpostavil temelje zaupanja za prihodne partnerstvo z Združenim kraljestvom, ki si ga vsi želimo. To je tisto, kar sem želel povedati. Ta pogajanja eh, so nastopila zato, ker ste se odločili zapustiti Evropsko unijo. Posledice so seveda negativne, nobene dodane vrednosti ni pri tem. In zato imamo vsi občutek, eh, te žalosti. Ampak eh, hkrati pa iz tega želimo potegniti tudi neko lekcijo. Eh, Elmar Brok je rekel, da se je treba iz tega nekaj naučiti za nas same. Eh, razumeti moramo razloge za takšen izid glasovanja. In zdaj mislim, da se bomo bolje sposobni soočiti z zahtevami državljanov. Bolje upam, da bomo znali odgovoriti na nje. smo v zelo težavni geopolitični situaciji. Konflikte imamo na vzhodu, zahodu, na jugu. In pomembno je sodelovanje med institucijami in med 27 državami članicami. Ta pot bo še dolga, proces še ni končan. In uh, eh, 11. decembra bo glasoval britanski parlament. Uh, to bo začetek procesa ratifikacije in uh, zelo ponižno uh, bi rad povedal še nekaj. Mi uh, smo uh, tukaj uh, sodelovali in upam, da bom tako še naprej. Najlepša hvala. Thank you, um, Michel Barnier, and could I thank Hvala, Mišel Barnier. Naj se vam zahvalim v imenu parlamenta in predsednika Tajanija za vaše sodelovanje s parlamentom pri tej točki. Ehm, bili ste zelo transparentni in tudi zelo potrpežljivi. Ehm, veliko se je govorilo tudi o ehm, smeteh, rubbish ste rekli. Mislim, da eh, je to omenil gospod Carver. Gospod Carver pa zdaj ne govori v mikrofon tako da ga ne slišimo. Mislim, kolegi in kolegice, da je ta izmenjava mnen uh, bila dovolj jasna, govorila je sama zase. Te razprave pa je zdaj konec. Yeah. Naslednja točka dnevnega reda sta izjavi sveta in komisije na medvladno konferenco 10. in 11. decembra v Marakešu. In v imenu sveta bo najprej spregovorila ministrica Edštadler. Gospod predsedojoči, dame in gospodje, visoka predstavnica. Najlepša hvala za to priložnost, da lahko danes ponovno spregovorimo o tej temi po razpravi, ki smo jih imeli v Strasburgu v začetku tega meseca. Delegacija Evropskega parlamenta bo prisotna v Marakešu in vem, da pripisujete velik pomen tej konferenci, kjer gre za globalni sporazum za varne in urejene migracije. Od prvega osnutka tega globalnega pakta so se države članice intenzivno ukvarjale s tem dokumentom, tako tekom bolgarskega, kot tudi avstrijskega predsedstva. Poleg tega smo aktivno sodelovali tudi pri razpravi v New Yorku. Od sprejema nove izjave eh, za migracije organizacije Združenih narodov je Evropska unija aktivno sodelovala pri os, pripravi osnutka globalnega pakta. Svet nima enotnega mnenja glede tega besedila. Države članice so se odločile, da bodo odločile o nacionalnih stališčih glede tega mednarodnega sporazuma. Medvladna konferenca v Marrakešu naj bi pomenila podpis tega sporazuma, ki bi ga potem odobrila tudi Generalna skupščina Združenih narodov. Sodelovanje z tretjimi državami in regijami še naprej ostaja ključen element evropske politike za migracije. Pripravljeni smo na dialog in podporo našim partnericam in sicer z eh, pomočjo različnih instrumentov. Tukaj menim, da je potrebno spostaviti tudi skrbniški sklad za Afriko. To kaže na odgovornosti in pa eh, potrebe ne samo pri nas, ampak tudi v tranzitnih državah in državah izvor, v, eh, izvora. Predsedstvo sveta bo eh, še naprej skušalo pomagati pri dosegi tega cilja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Ed Stadler, sedaj pa podpredsednica komisije in visoka predstavnica, gospa Mogherini. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predsedujoča svetu, dame in gospodje poslanci, najlepša hvala vsem za stalno pozornost, ki jo namenjate tej razpravi. Delu, ki ga opravljajo Združeni narodi v tem trenutku. Tudi mi se temu posvečamo kot Evropska unija v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Mislim, da obstajata dve napaki, ki se jima moramo izogniti, ko razpravljamo o globalnem paktu. In še ena napaka, ki jo bom omenila kasneje. Obstaja nasprotje med našimi nacionalnimi interesi in pa eh, idejo globalnega dogovora, tako eh, pravijo eh, številni argumenti, vendar pa to ne drži gre za to, da zagotovimo humane in urejene migracije. In če to želimo, je ta globalni dogovor najboljše orodje, ki ga imamo. Druga napaka, ki se pojavlja, je, da bi se z migracijami soočali kot eh, z bojem med severom in pa jugom sveta, med razvitimi in nerazvitimi državami. Ravno nasprotno moramo storiti. Velika večina držav je hkrati držav izvora Eh, večina držav predstavlja krati države izvora, države ter zranzita in države prihoda. Ne gre za sever proti jugu, eh, za boj med severnimi in južnimi državami. Vsi smo odgovorni za usmerjanje migracij in eh, vsi smo odgovorni za vzpostavljanje zakonitih poti za pretok priseljencev. Prej, ko bomo ugotovili, da potrebujemo partnerstvo, bolje bo, kajti vsi smo v istem položaju. Nobena država se s tem ne more soočiti sama, niti v Evropi, niti druge po svetu. In vse države imajo odgovornost, da se s tem konkretno soočijo. Sestali smo se tudi, oziroma prisluhnili smo tudi pobudi Ban Ki-muna in sicer leta 2016, da poskrbimo za skupno usmerjanje migracij. Na to smo sprejeli resolucijo, eh, ki govori o beguncih in pa o migrantih. In to je bila posebna, eh, potrebna odločitev, še prav posebej za nas v Evropi, kajti v Evropi se soočamo z migracijskimi krizami, enako pa velja tudi za druge dele sveta. Ampak po poletju 2016 sredi Evropske migranske krize smo prosili za pomoč mednarodne skupnosti, želeli smo vzpostaviti partnerstva in eh, dobili smo pozitivne odzive. In tako se je začel globalni dogovor. Evropska unija je prevzela vodilno vlogo v razpravah eh, o tem globalnem dogovoru. Sodelovali eh, smo izjemno aktivno in želeli smo splošno stališče in enotno stališče, ki ga imamo sedaj tudi pred seboj. Ta globalni dogovor torej odseva tudi interese Evropske unije in je odgovor na vse naše temeljne točke. Komisar Stiljanides je pred nekaj tedni dejal, da obžaluje, da nekatere države članice ne želijo pristopiti k temu globalnemu dogovoru. Verjamemo, da je v interesu vseh držav članic, da podprejo ta sporazum, ki predstavlja osnovo za mednarodno sodelovanje in pa dialog. Teh temeljev doslej nismo imeli, smo pa za nje prosili. Sodelovanje, ki bi lahko doseglo rezultate. Prve rezultate smo že dosegli kot evropejci v zadnjih letih. Zmanjšali smo nezakonito priseljevanje, ponudili smo alternative priseljencem in se borili proti trgovini z ljudmi. Poleg tega smo dosegli napredek tudi pri vračanju. To smo dosegli z sodelovanjem, z partnerstvom in medsebojnim razumevanjem. Pri tem je bila pomembna tudi vloga Združenih narodov. Vsi ti elementi pa predstavljajo tudi temelje globalnega dogovora. Obstajajo določene zmote v zvezi z tem globalnim dogovorom. Kot sem že dejala, Naj še enkrat izpostavim eno točko. Ne gre za pravno zavezujoč instrument. Nacionalni parlamenti pa tudi. Evropski parlament se morajo tega zavedati. To ni pravno zavezojoč instrument. In države članice s tem ne bodo imele nobenih pravnih obveznosti. Gre za možne politične odzive za možne politične ukrepe, za boljše upravljanje migracij in sicer s pomočjo sodelovanja na mednarodni ravni. Gre za okvir, ki temelji na spoštovanju nacionalne suverenosti ko gre za določanje migracijske politike. Vendar pa bomo s tem imeli okvir, ki ga danes nimamo in ki ga vsekakor potrebujemo. Mi, evropejci, smo zanj prosili. Skušali bomo izboljšati upravljanje migracij po svetu. To že počnemo v Evropski uniji. In sicer na osnovi tega, kar smo določili tudi v globalnem dogovoru. Sodelovali bomo pri sprejemu tega globalnega dogovora. Mislim, da bomo na ta način lahko odpravili pomankljivosti in našli rešitev za mednarodni izziv. Podpirali bomo tudi partnerstva na dvostranski, evropski in mednarodni ravni. Sodelovali bomo z našimi partnericami po svetu in ta globalni dogovor bo pomembna osnova za sodelovanje. To je tudi skupni evropski pristop k migracijam, ki se v veliki meri odraža v tem dogovoru naše sodelovanje in pa vaš prispevek bo pri tem ključnega pomena. Komisar Auramopoulos bo vodil misijo v Marakeš 10. in 11. decembra in zelo sem vesela, da se bodo člani Evropskega parlamenta pridružili delegaciji Evropske unije. Mislim, da je naša vloga tam ključnega pomena. Evropska unija pa namerava sodelovati pri sprejemu tega dogovora. Seveda pa bomo tesno sodelovali tudi z vami. Prezidenti. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Za minuto in pol dobi besedo kolegica Zofko. Či... Gospod predsedujoči, spoštovana visoka predstavnica, kot članica odbora za zunanje zadeve in za razvoj sem bila na številnih eh, kriznih žariščih po svetu in srečala sem številne migrante in videla sem, da imajo vsi skupni cilj, da si najdejo varno zatočišče zase in za svojo družino. Leta 2015 smo videli, kako je pomembna le ena iskrica, da izgine mir eh, na Zahodnem Balkanu zaradi priseljenskega valu. Vala. In eh, Hrvaška, ki ima najdaljšo kopensko mejo, se tega zelo dobro zaveda. Italija in Malta sta bili najbolj izpostavljeni eh, prihodu priseljencev. Države članice Evropske unije in pa države članice Združenih narodov se ne bi smele odzivati individualno, ampak bi morale iskati skupne rešitve. Žal mi je, da globalni eh, sporazum ni bil sprejet enotno, vendar pa upam, da bomo našli neko srednjo pot, kot je to našel Evropski parlament

Najlepša hvala, kolegica Fajon. Sedaj pa gospod Vistisen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija se mora soočiti z migracijsko politiko skupaj z drugimi državami državami po svetu. Potrebujemo globalen pristop. Eh, imamo vedno več beguncev tudi zaradi podnebnih sprememb in potrebna je integracija, ne pa vračanje beguncev. Deset držav članic sedaj meni, da ne morejo podpreti eh, tega dokumenta, med drugim tudi Izrael, eh, Avstralija, Avstrija. V nekaterih državah odločitev še ni bila sprejeta, recimo na Danskem. In mislim, da je to v nasprotju z razumnim pristopom. Najlepša hvala, kolega Vistinsen. Sedaj pa kolegica Sargentini za minuto voorzitter de schizofrenie hier spreekt mevrouw edstettler staatssecretaris. to je schizofreno eh, eh, gospa edstettler generalna oziroma državna sekretarka eh, govori v imenu sveta pa avstrija tega ne želi podpreti. Potem gospa Mogherini pa je, hvala Bogu, sprejela in podprla ta globalni svežen za migracije. Za me je to zelo uh, eh, schizofreno. Jasno je, da predsednik Trump tega ne bo podprl. Ampak uh, mi smo mehka moč in ustvarili smo okvir, tako da lahko migranski otroci hodijo v šolo, da imamo dobre socialne politike in da. Imajo ljudje eh, neko možnost za življenje, da so dokumentirani ehm, in nas eh, ta migranska kriza ni vzela za talce. Mi od leta 2015 eh, želimo to vprašanje urediti, ne igramo se notranjih igric. Hvala, zdaj pa gospa Björk za eno minuto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 Gre za izkoriščanje migrantov, to je problem. Poleg tega naša trgovinska politika, podnebne spremembe in drugi dejavniki sprožajo migracijske tokove. In to je treba urediti. Mi moramo poskrbeti za to, da bo eh, v svetu vladala večja enakost. Evropska unija se moti, če misli, da bo lahko še naprej eh, vodila politiko zavračanja migracij. Ne, tega ne sprejemamo, tukaj govorimo o človeških življenjih. In eh, grozno je to, kar se eh, dogaja. Mikrofon je bil izklopljen. Hvala, gospa Björk. Gospod Mojten. Gospod predsedujoči, ponovno govorimo o globalnem dogovoru v zvezi z migracijami, kajti levičarski lobby upa, da bomo dali signal za brezmejne migracije na svetu. Ampak ravno nasprotno je res. Včeraj je tudi italijanska vlada sprejela odločitev, da tega globalnega dogovora ne bo podprla. Seznam je vedno daljši, seznam držav, ki te, to, te absurdne agende ne podpirajo. Avstralija, Izrael sta na tem, smis, na tem spisku, potem Avstrija, Slovaška, Poljska, Mačarska. Belgija je v vladni krizi, tudi v Nemčiji se kriza napoveduje, kaj ti. Te nekdani zagovorniki eh, sedaj oklevajo in se bojijo, v kak novi nesmisel nas bo popeljala gospa Merkel. sploh ni res, da bomo z tem dogovorom uredili migracije. To ne drži, to so lažne novice in eh, ta eh, globalni dogovor moramo na vsak način zaustaviti. Hvala lepa, kolega Mojten, sedaj pa za minuto kolega Vilimski. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane dame in gospodje. Dobr dan se začne z še eno državo, ki ne bo podprla eh, globalnega dogovora. Včeraj se je tako odločila Italija. Hvala lepa, eh, Mateo Salvinio. In eh, hvala lepa tudi Avstriji in gospodu Štrahu, da tega dogovora ne bo podprla. Potem so tukaj tudi Bolgarija, Slovaška, Slovenija. Torej, Čeprav se strinjamo glede temeljnih ciljev Združenih narodov, nima to nič opraviti z eh, tem globalnim dogovorom. Prijateljstvo, eh, sodelovanje, razoroževanje, to so cilji Združenih narodov. Zagotovo pa to ni rešitev eh, migracijskega problema na mednarodni ravni. Zaradi tega mislim, da bi o tem morali odločati na nacionalni ravni ta uh, dogovor ni dober in vedno več držav se tega zaveda. Hvala lepa, kolega Vojt. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo sem presenečen, gospa Mogarinjeva, da ste dejali, da ta dogovor ne predstavlja zavezujočega instrumenta za države podpisnice. Po štirih letih bodo namreč te morale ugotoviti, ali so izvedle ukrepe v tem eh, dogovoru. In eh, po eni strani je integracija sedaj nova čudežna beseda o vračanju, sploh več ni govora. Da se sploh ne govori več o Ženevski konvenciji za begunce, namreč potrebno je vrniti migrante v tiste države, kjer je bil spostavljen mir. Integracija je sedaj nova čudežna beseda. Nadomestila je besedico vračanje in narodi Evropske unije so ogroženi zaradi eh, tega migracijskega eh, dogovora in številne države članice so, odloč, so se odločile, da tega ne bodo podprle in tudi migranti mislim, da zaradi tega dogovora ne bodo imeli boljše prihodnosti, kajti prihodnost ne bi smela biti v tem, eh, da prihajajo v Evropo. Hvala lepa, kolega Vojc, sedaj, Vojk, sedaj pa za minuto kolegica Koraca Bil. Hvala, gospod predsedujoči, gospa Mogherini. Ta globalni svežen je pomemben. Migracije so globalen izziv in zahtevajo globalen odgovor in solidarnost. Nič zavezujočega ni pri tem. Bogatejše države morajo deliti svojo odgovornost, morajo prevzeti odgovornost in omogočiti več preselitev eh, beguncev. Žal mi je za to, kar je rekel eh, gospod Trump in za njegov izstop, ampak žal, še bolj žal mi je, da bodo izstopile tudi evropske države. Eh, nobena država ne more sama reševati migracij, zato potrebujemo evropski odziv in mednarodno sodelovanje. To je tista pot naprej za varne in zakonite migracije. Evropska unija mora sodelovati na področju preprečevanja in boja proti tihotapcem, eh, pri omogočanju vračanja in vlagati je treba tudi v Afriko. Sama sem bila z delegacijo parlamenta v Nigru in po zaslugi evropske učinkovite pomoči smo zmanjšali migracije, rešili smo veliko življenj in borili smo se proti tihotapcem uspešno. Eh, vesela sem, da sem v imenu ELS-a lahko sodelovala v tej delegaciji parlamenta. Koraca. Hvala lepa, kolegica Koraca Bild. Sedaj pa za minuto, korega Nidelmüller. Global kompakt fontos hozzájárulása, migráció, a menekült ügy, globális... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči. To je pomemben prispevek k odzivu na migracije. Gre za okvir z jasnimi pravili. pravice, pravica posameznika do azila v tem okviru ni postavljena pod vprašaj. Žal mi je, da številne evropske države niso sprejele odločitve, da pristopijo k temu globalnemu dogovoru. Tiste, ki tega globalnega dogovora ne podpirajo, ne želijo rešitve, ampak želijo, da bi migracije še naprej ostale problem. Kaj ti To jim politično koristi. To je nečloveško, nehumano in posledice bomo čutili vsi. Boriti se moramo proti rasizmu in ksenofobiji. Najlepša hvala, kolega Niedermüller, sedaj pa kolega Fito za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, podpredsednica. Gospa Mogherini je dejala, da globalni sporazum ne bo pravno zavezujoč za države podpisnice. 10. in 11. decembra eh, boste v Marakešu o tem eh, razpravljali, kajti eh, v Evropski uniji vidimo, da gre za kulturne in pa eh, politične vidike in prav je, da ne sodelujemo pri pobudi, ki je povezana z preveliko negotovostjo. Države potrebujejo usmerjeno eh, politiko, ne pa da nadaljujejo po napačni poti. Številni kolegi so govorili o umiku Italije. Italija razpravlja že nekaj dni o eh, tem eh, globalnem dogovoru in sicer eh, znotraj vlade, v kateri situacija ni eh, prav jasna. Eh, predsednik sveta je rekel eno, medtem ko je Salvini rekel drugo. Upam, da bomo sprejeli odločitev, da Italija ne bo sodelovala. Hvala lepa, kolega Fito. Sedaj pa Borgecijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom citiral Salvinija, ampak papeža Frančiška. Namreč Evropa mora zagotoviti lastno kulturno identiteto in uh, mora zagotoviti eh, poleg pravic beguncev tudi eh, pravice svojih državljanov. Med načrti, ki jih ima predsednik Tajani, pa teh pravic ni. Govori se o neodvisnosti eh, držav članic, ampak potem eh, se govori tudi o mednarodnih pogodbah. Mislim, da eh, potrebujemo pomoč nekoga, ki razume Evropo, kot je to papež Frančišek. Če bi on napisal ta globalni dogovor, bi ga jaz takoj podprl. in uh, zato je tudi razumljivo oklevanje italijanske vlade. Ne gre za to, da želimo eh, preprečiti eh, zagotavljanje varnega zatočišča za tiste, ki bežijo pred konflikti, ampak želimo narediti konec temu političnemu trgovanju z begunci. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Kenga za minuto. Hvala lepa. Jaz bom odpotovala v Marrakeš skupaj z delegacijo Evropskega parlamenta ta uh, globalni sporazum pomeni nadaljevanje našega dela, ki se je pričelo z resolucijo o celovitem pristopu k migracijam. Države članice so se odločile, eh, da eh, ne bodo podprle te medvladne konference in tem državam, predvsem moji državi Italiji, pravim, ja, odidite. Eh, Salvini in vsi drugi eh, voditelji, ki so sprejeli odločitev, pridite v eh, Marakeš, pojdite z mano, kajti to ne pomeni le bolj urejenih migracij, ampak pomeni tudi za zagotavljanje dostojanstva in pravic eh, migrantov. Ne pozabimo na zgodovino, to je zgodovina in migracije se bodo nadaljevale, ne bodo se zaustavile in zaradi tega se moramo soočiti z razlogi za te migracije. Še enkrat eh, se eh, kaže eh, dvoličnost italijanske vlade. Predsedujoči je prekinil govornico. Hvala lepa, gospa Kenge. Sedaj pa prosta razprava. In reči moram, da se vas je dvakrat toliko javilo k besedi, kot imamo časa. Zato vas prosim za razumevanje, ker ne bom mogel vsem dati besede. Kolega Zver

Vielen Dank, Herr Kollege Svea. Es folgt Hvala, gospod Zver. Gospod Freund. Danke, Herr Präsident. Hvala lepa. Jasno je, da tisti, ki zavračajo globalni dogovor o migracijah, niso prebrali tega besedila. Grem samo za politiko. Kaj se zavrača, kar je v tem dogovoru? Naprimer, da si lahko ogledamo in preprečujemo tiste gonilne sile, ki povzročajo, da ljudje zapuščajo svoje države, ali da imamo pravilne, aktualne informacije o vseh fazah migracij, to se zavrača, ali da se rešuje življenja in da se koordinirajo mednarodnimi ukrepi, ko imamo pogrešane migrante. Tudi to se zavrača. Prav tako se zavrača boj proti tihotapcem. Ali celovit, varen način upravljanja meja. Naše vlade si ne želijo niti tega, da bi imeli bolj učinkovito, cenejšo vračanje migrantov v njihove države. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Freund. Sedaj pa kolegica Tomašič, prosim. Hvala lepa, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Na globalni ravni potrebujemo okvir za migracije, kajti velik veliko število držav članic ne, sproš, ne spoštuje mednarodnih pravil in dovoljuje migrantom, da potujejo proti svoji končni destinaciji in sicer brez dokumentov, z lažno identiteto in eh, brez ustreznega nadzora na mejah. Tako migranti prihajajo v zahodne države, medtem pa si eh, države prehoda oziroma tradicne države zatiskajo oči in s tem ogrožajo nas vse potrebujemo zaščito tako za priseljence, kakor tudi za domače prebivalstvo. V Evropo je prišlo veliko število ljudi, za katere ne vemo, kdo so in kakšni so njihovi dejanski nameni. Globalni dogovor za migracije pa ne predstavlja rešitev teh problemov. Nasprotujejo mu ZDA, Izrael, Avstralija in cela vrsta evropskih držav. To pomeni, da ga podpirajo predvsem tiste države, iz katerih eh, ljudje odhajajo, ne pa tudi tiste države, ki bi morale te priseljence sprejeti. Tako problemov ne rešujemo, ampak jih lepo slabšujemo. Najlepša hvala. Hvala, gospod Tomašič. Gospod Šoltes je naslednji.

da rešitev lahko najdemo vsi skupaj zelo težko pa vsaka država posebej in tu ne pomagajo nobene visoke ograje. Hvala lepa, kolega Šoltes. In za zaključek postopka Catch the Eye, kolega Epitideus, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Um. Da, mednarodni sveženj je nevaren in slab. Zato, ker daje pravico do masovnega uh, pretoka iz ekonomskih razlogov. Vsak iz katerekoli tretje države se zdaj lahko odloči, da uh, se preseli v ZDA ali pa v EU in to bo prava invazija. Uh, Nobenega ločevanja ni med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Države članice pa ne morejo voditi neodvisne migracijske politike in zaščititi svojih meja. To je nevarno. Neobvezujoči cili, kot so upisani tukaj, bi prav lahko postali obvezujoči, lahko bi postali obvezni. In glede na odločenost levice, mislim, da uh, bo šlo vse v tej smeri, da stvari postanejo obvezujoče in uh, tudi nezakonito priseljevanje bo dekrimin dekriminalizirano, eh, zato mislim, da tega ne smemo podpreti. Hvala. Zdaj pa še enkrat, uh, gospa Mogherini, podpredsednica komisije, izvolite. Hvala. Rada bi poudarila, da govorim v imenu Evropske komisije, avstrijsko predsedstvo pa bo izrazilo stališče sveta. Evropska komisija ima jasno stališče v zvezi s tem globalnim dogovorom. To je rezultat procesa, ki smo ga mi začeli v okviru Združenih narodov. Želeli smo političen globalni okvir za skupno upravljanje migracij. Na podlagi tega, kar smo že začeli eh, delati skupaj s prijatelji iz Afrike, Latinske Amerike in Azije. In sicer Oprostite, težko govorim, če nekdo zraven mene tudi na glas govori, oprostite. Eh, v okviru Združenih narodov smo začeli ta proces, eh, torej da bi vzpostavili partnerstvo. Mi, evropejci, smo namreč ugotovili, po mojem mnenju zelo pozno, šele leta 2015 ali 2016, da potrebujemo močna partnerstva z izvornimi državami, tranzitnimi državami in ciljnimi državami podpiramo skupni pristop eh, za eh, migracije in za boj proti tih otapcem. Eh, treba se bo skupaj lotiti tudi težavnega področja vračanja na koordiniran način. In zdaj se je ta evropski pristop prenesel tudi na globalno raven. Ta dogovor odraža stališča Evropske unije v veliki meri odraža tudi delo, ki ga skupaj izvajamo z našimi partnerji na področju migracij, naprimer v okviru UNHCR in pa Mednarodne organizacije za migracije. To počnemo. Evropsko unijo bo v Marakešu zastopala delegacija, ki jo bo vodil komisar Avramopolos. Bomo pa še naprej aktivno sodelovali z organizacijami Združenih narodov na tehnični ravni, pa tudi na drugih ravneh. Po konferenci v Marakešu bo tudi glasovanje v. Um, Eh, generalni skupščini, kjer bodo države članice glasovale. In Evropska unija bo tudi z mednarodnimi agencijami sodelovala še naprej, zato da bo eh, ta agenda eh, postala in se prenesla tudi v prakso. Mm, mislim, da so um, naša prizadevanja na tem področju že začela prinašati sadove. Mi bomo veliko vlagali v izvajanje tega globalnega svežnja. Ehm, ta svežen pa je ehm, neobvezujoč, kot sem rekla. In s tem bomo imeli v naslednjih letih kar veliko dela. Hvala. <clears throat> Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa še gospa ministrica Edžlader. Hvala lepa. Predsedujoči, visoka predstavnica, poslanke in poslanci. Zelo koristno je bilo danes voditi to razpravo glede na to, da bi naj kmalo v New Yorku sprejeli globalni dogovor o ZN o migracijah. Naj ponovim to, kar sem že dejala na začetku. To je dejstvo, da migracije na splošno in bolj specifično sodelovanje s tretjimi državami bo sta ostala visoko na dnevnem redu sveta in predsedstva svetu, tako da bomo še naprej prispevali v ta namen. Naj se zahvalim za vaše pomisleke, misli, kar se tiče tega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica Edstadler. Razprava je tako zaključena. Kot naslednja točka na dnevnem redu pa je vprašanje za ustni odgovor komisiji, kar se tiče položaj invalidk. začenja kot avtorica kolegica Estara Sferagut. Prosim. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. E, danes e, govorimo v imenu več kot 46 milijonov e, invalidnih žensk. Predstavljajo kar velik delež prebivalstva Evropske unije. Um, danes bomo um, poskrbeli, da bodo te ženske postale bolj vidne, um, da bodo lahko bolje izvajale svoje pravice. Te ženske so predvsem eh, človeška bitja, to so državljanke, ki jih eh, ne moremo definirati eh, in ki ne želijo biti niti definirane samo kot invalidke. To so ženske, matere, hčerke, delavke, imajo številne talente, številne sposobnosti in bogatijo našo družbo eh, in jo delajo bolj raznoliko. Eh, treba je poskrbeti za boljše vključevanje teh žensk. Danes eh, bomo s to razpravo skušali tudi bolje ozavestiti ljudi o raznolikosti. Kultura raznolikosti je pomembna, želimo, da prevlada, zato ker ta prinaša največ socialnih eh, prednosti. Ženske invalidke eh, se soočajo z izzivom, da so pogosto nevidne, da se jih ne sliši, ne vidi. Eh, ženske um, živijo z različnimi tipi invalidnosti, včasih ne morejo hoditi, ne vidijo, ne slišijo. Družba jih izključuje zaradi teh njihovih omejitev. Pogosto jih družba naredi nevidne in na ta način je tudi eh, veliko diskriminacije usmerjene proti njim. Govorimo tudi o vključujočem izobraževanju. To pomeni, da bomo vsi sposobni in eh, zmožni učinkovito in brez diskriminacije sodelovati v družbi. in ne smemo dovoljevati, da eh, so tudi deklice diskriminirane v šolah. Potrebujemo instrumente, s katerimi bomo poskrbeli za vključujočo družbo, v kateri bodo te eh, ženske lahko polnopravno sodelovali. Samo 18,8 odstotkov eh, invalid, ki je zaposlenih v Evropski uniji. Ta odstotek je veliko nižji kot pri moških invalidih ali pa pri osebah brez invalidnosti. Eh, govorimo tudi o digitalnem usposabljanju. Veliko teh žensk je namreč starejših od 60 let eh, in potrebujemo strategijo tudi za starejše invalidke. Eh, potem govorimo o potrebi po polnem vključevanju invalidk. Te ženske ne morejo ostati na robu družbe in zato. Eh, moramo poskrbeti, da bo eh, glas teh eh, žensk slišan. Tudi kar se tiče volitev, v Španiji je bila na tem področju narejena reforma pred kratkim. Želimo zagotoviti, da bodo spoštovane vse vrednote Evropske unije in zato potrebujemo javne politike Evropske unije, ki bodo poskrbele za boljše vključevanje teh žensk. Mm, Ženska moramo omogočiti, da bodo lahko izvajale svoje pravice. Mm, 8. novembra nam je bilo eh, sporočeno, da eh, sta se svet in komisija dogovorila o svežnju za dostopnost, ampak eh, to je samo osnova, narediti bo treba še veliko več za to, da bodo invalidke bolje vključene v družbo. Naprimer, poskrbeti je treba tudi za dostopnost v vseh jezikih. Potem Včasih te ženske tudi ne morejo na zdravniške preglede, na ginekološke preglede, mamografijo in tako naprej. Veliko je tudi spolnega nasilja. Potem je treba zagotoviti podporo za uh, matere. Uh, in uh, mislim, da je to priložnost, da uh, invalidke bolje vključimo v družbo. Treba je prekiniti tišino o tem, kar. Uh, te ženske trpijo. Vsaka tretja ženska um, invalidka bo ali pa je že bila žrtev nasilja, družinskega nasilja ali pa spolnega nasilja. Potem včasih se ženske prisili tudi uh, v splav ali pa se jim odreče pravico do materinstva ali posvojitve. To je vse nečloveško obravnavanje teh žensk. Imamo uh, že nekaj kazalnikov, ampak potrebovali bi več informacij o tem, eh, torej po spolu in po različnih področjih. Torej več kazalnikov bi potrebovali, da bomo oblikovali statistike in na podlagi njih tudi ustrezno politiko. Ženske je treba opolnomočiti. Če bomo opolnomočili invalidke, bomo s tem opolnomočili človeštvo na splošno in danes imamo priložnost, da to storimo. Eh, ena invalidka je rekla naslednje. To, da sem invalidka, me pravzaprav eh, ne moti. Imam eno invalidnost, imam pa toliko, toliko sposobnosti in talentov. In upam, da mi nikoli več ne bo treba razlagati, zakaj in upravičevati moje invalidnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa je Staras Feragut, sedaj pa komisarka Tyson. Hvala lepa predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, temeljne pravice, vključujoča rast in enakost, to je ključ tudi za komisijo. Skušamo zagotoviti, da nikogar ne puščamo v nemar. Rada bi se zahvalila gospe Estara Sferagut in odboru za pravice žensk, da ste zastavili to vprašanje o ženskah invalidkah. Komisija je sprejela pomembne zakonodajne pobude za krepitev vključevanja invalidov v družbo in za enakost med spoloma. Naj dam dva primera. Akt o dostopnosti, ki je nedavnoma, nedavno dobil začasno soglasje obeh sozakonodajalcev, to bo pomenilo zmanjšanje uvir za storitve. Prav tako bo to ključno orodje za to, da premostimo digitalno digitalno, uh, eh, digitalen eh, razkorak. Prav tako bomo omogočili skrbnikom, večinoma ženskam, da bodo lahko bolje izvajale svoje odgovornosti. To je ključna pobuda za to, da prispevamo k temu, da prebrodimo zaprositveni razkorak, razkorak v plači med moškimi in ženskami in upam, da bodo trialogi, ki potekajo, kmalo prinesli rezultate. Naj se sedaj odzovem na tri vprašanja, ki so bila zastavljena. Skupaj z vsemi državami članicami se je EU zavezala, da bo konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov izvajala. Strategija za invalidnost je glavni inštrument v podporo izvedbi konvencije v EU do 2020. To je del širših prizadevanj po strategiji Evropa 2020, da bi ustvarili pametno, vključujočo, trajnostno rast. Ekonomska družbena odeležba invalidov je nujno potrebna za izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020. Komisija trenutno pripravlja oceno izvajanja trenutne strategije za invalide. Ta ocena bo zajela vse vidike invalidnosti, to vključuje še prav posebno položaj žensk in deklet, invalidk in tudi, kar se tiče še nekaterih drugih vidikov diskriminacije. Kot del naših priprav se bomo posvetovali s toliko akteri, kot se bo le dalo, prav tako bomo upoštevali tudi Evropski parlament. Kot je na primer resolucija slanskega leta o zaključnih pripombah odbora ZN. Kar se tiče podatkov, Zanesljivi podatki so ključnega pomena za razvoj politik. Komisija je že razčlenila po spolih, imamo podatke o invalidnosti, vključujoč evropski semester. Ti podatki nam nudijo objektivno podlago za prepoznavanje diskriminacije. Naši podatki naprimer kažejo, da kar se tiče tveganja za revščino in za poslovanje, so invalidke deprivilegirane v primerjavi z invalidi. Na področju izobraževanja pa opažamo, da invalidi, da je pri invalidih višji osip kot pri invalidkah. Prav tako se to predliva tudi v dejavnosti zunanje politike Evropske unije. Podpiramo partnerske države za izboljšanje zbiranja podatkov, ko so razčlenjeni po invalidnosti in po spolih. Prav tako želimo zaključiti analizo po spolih za vsak razvojni projekt ali program. Kot zadnjo točko pa naj se soočim s tem, kaj komisija počne, da bi vključila udeležbo invalidk na evropskih volitvah. Kolegica Jurova je podala izjavo o udeležbi invalidov na evropskih volitvah na plenarnem zasedanju 5. julija letos. Izpostavila je priporočilo komisije z februarja 2018, ki naslavlja izmenjavo najboljših praks s ciljem, da bi volivne pravice manj zastopanih skupin tudi invalidov bolje uveljavili. Aprila smo to spremljali sejo na to temo. Vključili smo omrežje nacionalnih strokovnjakov, kar se tiče volitev in ta teden, 26. in 27. novembra, smo letni kolokvi o temeljnih svoboščinah posvetili demokraciji in Evropski uniji. Vključili smo tudi široko udeležbo kot pogoj za vključujočo demokratično družbo. In končno, Naj omenim, da je direktiva o dostopnosti spletnih strani javnega sektorja, ki je stopila veljavo lani septembra, nekaj, kar bo prispevalo k temu, da bomo zagotovili dostopnost informacij, ki jih javni organi objavljajo po vsej Evropski uniji o politični udeležbi in volitvah. Hvala lepa še enkrat za to vprašanje. Hvala lepa predsedujoči. Vielen Dank, Frau Kommissarin Theissen. Hvala lepa, komisarka Tyson. Sedaj pa minuta in pol. Gospa Kozlovska Rajevič. Hvala lepa, predsedujoči, komisarka, gospe in gospodje. Najprej čestitke avtorici za to vprašanje, kar se tiče položaja invalidk. 80 milijonov invalidov v EU imamo, 46 milijonov jih je žensk, 18, samo 18 odstotkov jih je zaposlenih. 80 odstotkov tistih, ki skrbijo za invalide in ki neformalno skrbijo za njih, je žensk. Slabo so plačane in stvari niso prave. Zakaj je tako malo invalidk zaposlenih? Mar nimamo dovolj zakonodaje, da bi bile neodvisne? Ne gre samo za denar, za kompetenco in talent, gre tudi za človeško dostojanstvo. To mora biti povezano z neodvisnostjo in, del, in to, da ste del ekonomskega in družbenega življenja. Moderna tehnologija, kot je izpostavljeno v resoluciji, daje invalidom velike možnosti, da so neodvisni. Gospa komisarka, mislim, da moramo izvajati konvencijo Združenih narodov o invalidih in tudi našo strategijo o invalidnih osebah. Pozivam komisijo in države članice, da spremenijo in v polni meri izvajo zakonodajo o invalidnosti. Tudi, kar se tiče boljše uporabe digitalnih tehnologij, kar se tiče napredka na področju zdravstva, tako da bomo dostojanstvo invalidov dejansko zagotovili. Hvala. Hvala lepa, gospa Kozovska Rajevič. Sedaj pa gospa Blinkevič, jute, minuta in pol, prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Kar se tiče pravic invalidnih oseb in invalidk, bi rada spregovorila tudi v povezavi z dnevom invalidov. Vsak dan bi se morali s tem ukvarjati, ne samo na tisti dan, s tem bi se morali pogovarjati s komisijo, s svetom in tudi z različnimi društvi invalidnih oseb. Ko govorimo o evropskem stebru socialnih pravic, pa žal nismo sposobni odpraviti diskriminacije. Tem ljudem ne zmoremo zagotoviti delovna mesta, ustreznega prihodka in njihovega vključevanja v politično in družbeno delovanje. Zato so potem izpostavljeni veliko večjim tveganjem, kar se tiče socialnega izključevanja in revščine. Invalidke niso udeležene na trgu dela, ne morejo avtonomno živeti. Delo pa ni samo zaslužek, gre tudi za možnost, da imate stike v družbi. In če se to ne zagotovi, potem so je ta skupina diskriminirana. Prav tako potem niso zagotovljene pokojnine. Še ena težava pa je, da nimamo dovolj podatkov, kar se tiče načina zaposlovanja invalidk. Nimamo torej podatkov razčlenjenih po spolih in zato tudi ne moremo rešiti te težave. Zato pozivam komisijo, da zagotovi ustrezno financiranje prek strukturnih skladov za te težave. Hvala lepa. Hvala lepa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 je to premalo. Če se samo zaradi tega pogovarjamo o tem v Evropskem parlamentu, to ni dovolj. Mislim, da jim moramo pomagati, jih podpirati, jih izobraževati, da se bodo razvijali, da bodo lahko uživali v kulturi. Morda bi si morali zastaviti vprašanje, zakaj te ukrepe sprejemamo samo na enkratni podlagi, Stalno bi se morali s tem ukvarjati, tako bi potem invalidi lahko dostojno živeli. Škoda je, da je v dokumentu vključeno, in tukaj se obračam na levo stran v parlamentu, da je torej dodana formulacija o spolih. Mislim, da to ni prav. Hvala lepa, kolegica Višnevska. Gospa Met, ne vidim vas. Aha, ste tukaj, prosim, beseda je vaša. Vete. Hvala lepa, predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Mar res spoštujemo konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov? Ne, še vedno se diskriminira invalide, še prav posebno invalidke. In to na področju izobraževanja, dela, pa tudi na področju zasebnega, osebnega razvoja. Vsak pa ima pravico biti srečen, vsak ima pravico živeti sam. Življenje, ko spolnost ni tabu, življenje, ko lahko spolnost živim. Ko pa, če rečem ne, to pomeni tudi ne. Pravico, da imam družino, pravico, da se poročim ali da s partnerjem ali partnerko lahko živim skupaj. In prav na teh področjih potrebujejo invalidke našo podporo in naše spremljanje. Drage kolegice in kolegi, ne gre za sočutje, gre za temeljne človekove pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Mec. Sedaj pa Pimenta Lopeš, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Evropska unija mora prevzeti odgovornost, da družbeno-ekonomske razmere invalidov izboljša, še prav posebno se diskriminira invalidke. Proračuni držav ne investirajo več dovolj v zdravstvo in socialno podporo. Vsak dan doživljamo kršitev človekovih pravic invalidom. Enostavno je pač tako, da že naprimer, naprimer pri izobraževanju ni dovolj sredstev, da bi pomagali tem ljudem. V šolah naprimer tudi ni dovolj pedagoških sredstev in možnosti za to, da bi invalidom ustrezno pomagali, da bi jih še naprej usposabljali in da bi jih na ustrezen način integrirali. Invalidi, naprimer, nikoli ne morejo sodelovati pri športni vzgoji, ker ni dovolj sredstev. Hvala lepa, kolega Pimenta Lopeš. Sedaj pa minuta, kolegica Šojdrova, prosim. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, predsedujoči. Poštovane gospe in gospodje, enaki pogoji za invalidke, pa naj se gre na področju izobraževanja, zdravstva ali kjerkoli druge, na delovno mesto, to mora biti nekaj, kar se mora zgoditi pa se vseeno ne dogaja na nekaterih področjih. Invalidke imajo pogosto težave z dostopom do zdravstva, čisto običajnega, tudi nimajo dostopa do drugih storitev. Soočajo se veliko krat z nasiljem. Ta osnutek resolucije ima niz pomembnih izzivov. Potrebno je izboljšati položaj invalidk. Potrebno je usmeriti pozornost na te težave in za države članice bi to lahko bila vzpodbuda, da zagotovijo boljše storitve. Moram pa izpostaviti, da obstajajo tudi stvari, s katerimi se ne strinjam. Naprimer, priporočilo, da sprememo Istanbulsko konvencijo, da bi torej vključili tudi spolno in reproduktivno zdravje za transpolne osebe. Mislim, da to ne sodi v tako resolucijo. In žal mi je, tega ne bom mogla podpreti. Hvala. Hvala lepa, kolegica Šojdrova. Sedaj pa Benifej, ki ga ni, tako da prehajamo kar na catch-di-aj, postopek pritegnite pozornost predsedojočega. Najprej dobi besedo gospod Kristoforu, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, predsedojoči. V tej razpravi o diskriminaciji invalidk se kaže, kako pomembna je ta tema za Evropsko unijo. Ženske invalidke ne izgubljajo samo zaradi diskriminacije proti njim in ne izgubljajo samo zaradi invalidnosti, ampak tudi zato, ker so ženske in EU mora prevzeti vodilno vlogo, tako da bomo resnično zagotovili enako obravnavo spolov in ne bo nobene diskriminacije med moškimi in ženskami. Enakost med moškimi in ženskami je neotoljiva pravica in vsi morajo to izvajati, še prav posebno pa Evropska komisija. To se ne dogaja samo prek izjav. Te so pomembne, ampak danes imamo možnost, da Evropska komisarka, da se komisija zavežeta, da bomo v polni meri izvajali enakost med spoloma in da bodo uveljale tudi sankcije proti tistim, ki tega ne spoštujejo. Samo tako bomo lahko zagotovili celovito izvajanje strategije za invalidne osebe. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Stevens. Hvala lepa predsedoči, kolegice in kolegi. Najprej naj se zahvalim poročevalki za to, da o tem govorimo na plenarnem zasedanju. Invalidke se pogosto soočajo z dodatnimi elementi diskriminacije zaradi spola in zaradi invalidnosti. Pogosto se jih zlorablja kot ženske, ki niso invalidke. V politiki in na delovnih mestih jih je zelo malo. Veliko invalidk pravzaprav vidi, da so izključene iz družbe. Imamo strategijo EU za invalidne osebe do 2030. To je dobro. Težave invalidnih oseb so omenjene, ampak sedaj pa ne potrebujemo samo besed, potrebujemo ukrepe. Hvala lepa, kolegica Stevens, in za zaključek postopka še kolega Marijas. Prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je razprava pokazala, da dejansko žal obstaja diskriminacija proti invalidkam. In o tem sploh ni potrebno široko govoriti. 3. decembra je mednarodni dan invalidov in dobro je, da smo za to vodili to razpravo. Sprejeti moramo namreč konkretne ukrepe. Vedno znova sem v svojih javljanjih v Evropskem parlamentu dejal, da je konvencija Združenih narodov zelo pomembna, da je to potrebno izvajati, ne sme prihajati do diskriminacije invalidk. Vedno znova imajo težave pri dostopu do trga dela, tudi v Grčiji, kjer vlada velika diskriminacija. Na podlagi memorandumov so celo znižali prispevke za invalide in skrajni čas je, da nekaj storimo. Hvala lepa, tako smo končali s potopkom CatchDI. Za zaključek razprave po imenu komisije dobi besedo še enkrat eh, komisarka Tyson. Prosim. Thank you. Hvala lepa, predsedujoči, poslanke in poslanci. Ta razprava je še enkrat pokazala pomen strateškega dolgoročnega pristopa, ki smo si ga zadali, tako kar se tiče invalidnosti in enakosti med spoloma. Naj omenim, da je enakost med spoloma, enake možnosti, da je vključevanje oseb z invalidnostjo nekaj, kar je del načel evropskega stebra o socialnih pravicah. To smo skupaj proglasili pred nekaj več kot letom dni strani vseh treh evropskih institucij. Ni dvoma, da je znaten prispevek Evropskega parlamenta v zadnjih letih pomemben. To bo potem vidno tako pri obliki kot pri vsebini prihodnih politik o invalidnosti Evropske unije. Komisija je zavezana, da bomo vključevali tudi invalide in njihove predstavnike organizacije v ta razmislek. Računam na Evropski parlament in seveda tudi na države članice, da bomo odločni zavezniki pri implementaciji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb in da bomo to uresničili v praksi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je tako končana. Za zaključek razprave imamo osnutek resolucije. ki je bil podan, glasovanje o tem pa bomo imeli danes. To je resolucija B8 nič 418 skozi 2018. So, ich unterbreche. Tako, prekinjamo zasedanje do začetka glasovanja.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

štiri. Chers collègues, nous allons commencer. Euh, dragi kolegi, začenjamo. Zato prosim, če lahko hitro zaključite in medtem ko sedate, naj z veseljem pozdravim delegacijo, ki jo vodi Šarif Rajmzoda. Ta delegacija je tukaj zato, da se udeleži sedmega sestanka eh, odbora, mešanega odbora med Evropskim parlamentom in parlamentom Tadžikistana. To je zelo pomembno sodelovanje, ki bo okrepilo naše odnose in dialog med nami, in tako da nam je v čast, da vas lahko sprejmemo v sredi um, institucije, kjer se zauzemamo za človekove pravice, pravno državo in demokracijo. Tako da dobrodošli v imenu celotnega parlamenta in želim vam res ploden in um, lep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 poslanci. Gospa Ward ima očitno tudi neke težave, morda s tolmačenjem, ne vemo. Gospa Ward. Okay. Najlepša hvala, dragi kolegi, drage kolegice. V uh, duhu današnjega zgodovinskega dne imamo dva nagrajenca Nobelove nagrade. Se veste, Evropska unija je v letu 2012 sprijela Nobelovo nagrado. Včeraj, 29. novembra, pa smo obeležili sedmo obletnico Bruselske deklaracije. To je zaveza miru, ki smo jo podpisali tukaj, v tej hiši, v Evropskem parlamentu, pod pokroviteljstvom gospoda Pateja, ki je bil prvi podpredsednik s to zavezo, ki jo je podpisal Pitela, smo se zavezali miru in spoštovanju vseh ljudi. Vse pa temelji tudi na splošni ideji enakosti, solidarnosti, demokraciji. Vse to pa je tudi zapisano v listini temeljnih pravic Evropske unije. Poleg tega pa smo vse to tudi zapisali leta 2009 v Lizbonski pogodbi. Evropska unija je in vedno bo projekt miru. Nous allons passer au vote tout de suite. Zdaj bomo pa takoj začeli z glasovanjem. In sicer najprej poročilo gospoda Daltona in sicer uporaba standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trokolesnih vozil in štirikolesnikov. Glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa naprej. Poročilo gospe Geringer de Odenberg. Spet gre za glasovanje. Poimensko bomo glasovali o poročilu o trgovini z določenim vragom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno ravnanje ali kaznovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s poročilom gospe Dali. Ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju eh, sklepov sveta. Eh, glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Mislim, da je gospa Dali želela besedo v zvezi s tem zelo na hitro brez skrbi gospodali izvolite em fil fatta bażi tal artikolu 59 paragrafu 4 nixtaq nitlob li din il-materja tiġi referuta Sen moram povedati da mora odbor začeti obravnavati to zadevo. De la rapporteur au voix qui est pour ce renvoi en commission? uh, <laughs> hvala. Zdaj pa naprej, kdo je proti, Torej, sprijeto je tudi ta predlog in na to se pošlje v pristojni odbor. Sedaj pa naprej. Pristop samo je k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom gospoda Gualtierja, imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke, eh, glasujemo eh, tajno. Glasujemo. V redu. Torej je kandidatura gospoda Andreja Enrija uh, potrjena. Sedaj pa poročilo gospe Guardia Sabal Rubjal, uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, El Attica Publishing, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo s poročilom gospe Fajon, začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah. E, tu imamo celo vrsto amendmajev iz pristojnega odbora, o katerih glasujemo v bloku za, proti, vzdržani. E, to bomo preverili, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo. Uh, amandma številka dve za. Proti. Vzdržani. Isto večino vidim sprejeto. Osem za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 9 za proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 40 za, uh, amandma 13, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma številka 40. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto amandma 44 za proti vzdržani sprejeto amandma 50 za proti vzdržani to bi želela preveriti prosim glasujemo konec glasovanja Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o amandmaju 20 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 21D. Za, proti. Vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak raje preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Se upravičujem. 51 odpade, sedaj pa 22D in 52D za, proti, vzdržani, sprejeto. 23, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno prav tako, sedaj nadaljujemo z 25 za, proti, vzdržani, sprijeto. 26. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprijeto. Nadaljujemo z 56 CP2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako zdaj glasujemo o predlogu 27 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amendma 56 CP3 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zavrnjeno. Predloga spremem 28.10.59 D za proti vzdržani sprejeto 56 CP4 za proti vzdržani zavrnjeno 58 D za proti vzdržani zavrnjeno glasujemo sedaj 56 CP5 za proti vzdržani vzdržani zavrnjeno 30 za proti vzdržani ne zdi se mi prav jasno zelo blizu se mi zdi rezultat zato bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe trideset glasujemo konec glasovanja sprejeto nadaljujemo devetinpetdeset D za Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 31 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 6. Ali želite, da privirimo? Predlog spremembe 31. Privirjamo. Konec glasovanja sprejeto. Torej naslednji. Glasujemo še 56, CP6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32. Poimensko glasujemo.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 Bomo to preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 35. Konec glasovanja. Sprejeto. 61 CP1 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 38 D za proti vzdržani. Tudi tukaj imam dvom. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Poimensko glasujemo o 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo sedaj o 44, ravno tako poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 45 in 66 glasujemo skupaj v obeh. Glasujemo. Oziroma za. Kdo je za? Se popravlja predsedujoča. Proti. Vzdržani, sprejeto. Zdaj, 67 eh, za, proti. Vzdržani, sprejeto. 47 za, proti. Oprostite, preskočila sem 68, pravi predsedujoča. 68, torej za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti. Proti vzdržani. Sprejeto. 69 za proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj glasujemo po imensko. 3. E, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasujemo o 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasujemo tudi o šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasujemo o sedem. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In nadaljujemo. 15. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Predsedujoča se spet upravičuje in sicer glasujemo o amandmaju 14. Za, proti, vzdržani in to bomo preverili. Rezultat je tesen. Glasujemo o 14. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo o 15 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In nadaljujemo končno glasovanje o predlogu komisije. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Fajon, izvolite, dobite besedo. Thank you, Chair. Najlepša hvala. Prosim, da se vse pošlje nazaj na odbor za medinstitucionalna pogajanja skladno z členom 954. Euh, euh, v redu, glasovali bomo o predlogu poročevalke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo o tem predlogu. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej se dosje vrne v odbor. No, bomo šli kar naprej. H poročilu gospe Taprdel, skupna pravila za upravljanje zračnih prevozov. Glasujemo poimensko o predlogu spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. In to pomeni, da je prva obravnava v parlamentu s tem zaključena. Zdaj pa eh, nadaljujemo za nasprotovanjem v skladu s členom 106 in sicer nadrejev dikromat, kdo je za to resolucijo, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z afero Cumex gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru. In sicer začenjamo z amandmajem 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, prosim, dvignite bolje roke, ker sicer ne vidim. Za, proti vzdržani. Ja, bomo pač preverili. E, predlog spremembe štiri preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. E, predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasujemo o predlogu spremembe šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasujemo tudi o predlogu spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z dvigom rok predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, 48 in 71 skupaj za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak raje preverimo. Glasujemo o teh treh predlogih sprememb. Koniec glasovanja. Zavrnjeno. Amadmaja 22 in 72 skupaj. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo torej o 49 za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Zdravljeno od 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 50 in 73 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 51 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 in 75 skupaj za, proti, vzdržani, bomo raje preverili to. 52 in 75 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 54. Ali želite, da preverimo 53? V redu. Preverjamo 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Poimensko glasujemo o 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Um, 30, 55, 77 padejo, 76 za, proti, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek 10. E, izvirno besedilo za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandmate 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31, 57, 79 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Poimensko glasujemo o 58, ali želite, da prejšnji sklop preverimo v redu. 31, 57, 79 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno je. Sedaj pa 58 in 80 skupaj glasujemo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o 78. Zdvigom rok. Za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 7D. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 59. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto poimensko glasujemo o 34. Oziroma, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ravno tako poimensko o 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Glasujemo o 36 in 61 skupaj z dvigom rok. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 e, in 82 skupaj, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani. Zavrnjeno 83 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 84 za, proti. Vzdržani. Kakšen dvom imam tukaj, torej bomo preverili. 84 poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto.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 8, 42, 64 skupaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9, 43, 65 skupaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprijeto. Poimensko glasujemo o 2D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 10. Z dvigom rok. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Poimensko glasujemo o 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej je zavrnjeno, ker je število enako. Za in proti. 66. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3D za, proti, vzdržani. Mm, dvom imam, glasujemo elektronsko, glasujemo 3D. Konec glasovanja. Sprijeto. Poimensko glasujemo zdaj o 12. 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o amandmajih 13 in 68 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 in 69 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno poimensko glasujemo o 15 za oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o resoluciji v celoti. Kdo je za, proti, vzdržani? Resolucija je sprejeta. In zdaj nadaljujemo in glasujemo o vlogi Nemške agencije za zaščito otrok v čezmejnih družinskih sporih in začenjamo z amadmajem. Pet glasujemo. Ljubate klu. Konec glasovanja. Zavrano. Sedaj pa začetno besedilo v dveh delih. Prvi del, pomensko glasujemo, glasujemo. Prvi del začetnega besedila. Konec glasovanja sprejeto. Drugi del še vedno pomensko glasujemo. glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog SMB6 tudi pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa dvignite roke 18. Um, Kdo je za? Proti. Zdržanje zavrnil. Pomensko glasujemo o sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Sedaj pa predlog sem 22, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa 19, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. Sedaj pa 8D poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. Poimensko glasujemo o 9, glasujemo. Konec glasovanja. <clears throat> Sprejeto. Sedaj pa predlog 9, začetno besedilo. Oziroma 23, eh, glasujemo. Za, proti, vzdržanje, zavrno. Začetno besedilo. 9. Eh, odstavek 2 eh, dela. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa drugi del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa um, predlog deset pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavoren. Sedaj pa začetno besedilo pojemensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa um, enajsti odstavek začetno besedilo pr prvi del od treh. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet drugi del poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Tretji del poemensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa 12. predlog spremembe pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa 13. Um, odstavek um, začetno besedilo glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Pomeni, ko glasujemo o začetnem besedilu, um, 14. odstavek, um, prvi del, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Začetno besedilo. Dvignite roke, 15 stavek, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Pomensko glasujemo o 13D, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Sedaj pa 14. predlog, um, dvignite roke, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Ni čisto jasno. Zato bomo to elektronsko preverili. 14. Eh, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pomensko glasujemo o 15. Glasujemo. Ko, o 15. Konec glasovanja. Zavrn. Sedaj pa dvigam rok šestnajst za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Bomo preverili. Okej, preverimo šestnajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Ja. Potem pa dvaindvajseti odstavek, začetno besedilo, poimensko glasujemo. Poimensko glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Pomensko glasujemo začetno besedilo 23, eh, glasujemo. Konec glasovanja. No, ne takoj, ampak sedaj pa ja, konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa z divom rok 20 za, proti, vzdržanje ni čisto um, jasno. 20 preverimo. Konec glasovanja. Sprejet. Začetno besedilo. Uh, navedba 13. Uh, prvi del za, proti, vzdržanje. Uh, sprejeto drugi del za, proti, vzdržanje. Uh, to se mi zdi um, drugi del pri 13. navedi preverimo. Konec glasovanja. No, zelo negotovo je bilo, ampak je sprejeto. Ker gre za začetno besedilo. In če je eh, torej Izenačeno je potem sprejeto, dragi kolegi. No, pa je bilo vseeno negotovo. Sedaj pa um, vodne zjava, začetno besedilo, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti vzdržani. Tudi to je sedaj negotovo. Bomo tudi ta drugi del preverili, torej glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa mi skoklusimo o ena glasuma. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa vodne eh, izjave prvi del za glasumo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Pomensko glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Tretje del, tudi to pomensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, potem pa še četrti del, tudi tukaj glasujemo pomensko. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa z dvigom rok eh, predlog smo v 21 za, proti vzdržanje sprejeto. Potem pa vodna zjava E, začetno besedilo, dva dela prvi del, pomensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. je sprejeto. Potem drugi del, pomensko glasujemo, še vedno vodna izjava E, konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa vodna izjava F, pomensko glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa z dvigom rok 17. Eh, predlog, kdo je za, proti, zdržane. Bomo preverili. Eh, predlog 17. Eh, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa predlog 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Potem pomeni, da smo v 3D, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Pomeni, da glasujemo o četrtem predlogu smeri, kdo je. Torej, um, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto in potem še o celotni resoluciji pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Vikstrom, eh, želite kaj dodati? Madam Chair, I have a point of... Ja nekaj bi želela povedati, gre za postopkovno vprašanje. Prosim, da črtate moje ime iz uh, resolucije. To besedilo, o katerem glasujemo, ni besedilo, ki sem ga sama predlagala, spremenili ste ga z glasovanjem v samem odboru in sicer občutno zato me črtajte iz samega seznama. To ni moje besedilo in to mora iti tudi v zapisnik. Vredno bomo to zapisali, torej omik um, uh, vašega imena. Gospa, sedaj pa naprej. Um, Lange Rubik, STO pot naprej, poimensko bomo glasovali o tej resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, jaz prijeto. Potem preprej. Uh, poročilo McAllister, poročilo Srbije za leto 2018, uh, sedmi odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa drugi predlog za, proti vzdržanje zavrn. Predlog sedem za, proti vzdržanje sprejeto. Um, ena in pa tri skupaj za, proti vzdržanje sprejeto. Osem za, proti vzdržanje sprejeto. Zdržane. Bomo preverili. Uh, eh, Prej smo bili eh, 8, glasujemo. Ne, ni bilo tako. Konec glasovanja, to pa res. In je zavrnjeno. Sedaj pa četrti predlog v dveh delih. Prvi del za proti zdržane. Sprejeto drugi del za proti zdržane proti zdržani. Sprejeto, sedaj pa peti predlog spremembe za proti zdržani. Sprejeto, predlog šest za proti zdržani. Sprejeto. Sedaj pa pomensko glasujemo o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Sedaj pa naprej, poročilo Šoltes, poročilo o Kosovo za leto 2018, začetno besedilo, torej pomensko um, glasujemo, o štiri, konec glasovanja, sprejeta. Sedaj pa prvi predlog uh, z dvigom rok za, proti vzdržane, sprejeta dva za, proti vzdržane Ne čisto jasno bomo preverili. Um, dva, preverimo. Konec glasovanja. Zavrn. Pomensko glasujemo o 12. odstavku, začetno besedilo glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa 33 uh, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto um, stavek 42 v dveh delih predel za, proti, vzdržanje. Sprejeto, uh, sedaj pa pomensko glasujemo v drugem delu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še pomensko glasujemo o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj poročilo Weigel. Uh, eh, poročilo nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije za leto 2018. Um, predlog 7 za, proti, vzdržani, zavrn. 10 uh, eh, za, proti vzdržani zavrn. Sedaj pa gremo na 11 ehm, za proti vzdržani zavrn. Predlog 12 za proti vzdržani zavrn. 13. Ehm, predlog ehm, za proti vzdržani zavrn. Pomisko glasujemo o 1 in 2 skupaj, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa zdvigam rok eh, o 14 za, proti vzdržanje, zavrno 15 za, proti vzdržanje, zavrno. Sedaj pa začetam besedilo eh, za, proti vzdržanje, sprejeto. 16 eh, predlog za, proti vzdržanje, zavrno 17 za proti, vzdržane, zavrn. Pomisko glasujemo o, o pet, glasujemo o pet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Z dvigom roko štiri. Za, proti. Nihče ne pravi nič. Kdo je za? Štiri. No, sedaj pa gre. Uh, proti. Kdo se vzdrži uh, sprejeto? 18 za, proti, vzdržani, zavrn. Začetno besedilo, um, 57, uh, dva dela poredil. Za, proti, vzdržani, zavrn. Sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, šesti predlog za, proti, vzdržani, Eh, malce dvomim, bomo eh, šesti predlog eh, preverili. Šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa vodni zjava A. Prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržanje sprejeto. Sedaj pa osmi predlog smo bili za, proti, zdržani. Zavrno. Začetno besedilo pri um, vodni zdaj F, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Uh, deveti predlog za, proti, vzdržani. Zavrno. Uh, tretji predlog za, proti, vzdržani. Sprejeto. In sedaj še pomeni, ko glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. Poročilo Fleckenstein, poročilo Albanije za leto 2018. Ehm, prvi odstavek z digonom za, proti, zdržani zavrano. Sedem za, proti, zdržani sprejeto. Gospod Fleckenstein, eh, imate ustni predlog spremembe? tukaj, prosim, beseda vaša. Ja, okej. Hvala za besedo, tako je, imamo ustni predlog spremembe 21a. Ženske, ki živijo na podeželju, so omejene in imajo omejene dostopa do reproduktivnih zdravstvenih storitev in ponavadi se sploh ne zavedajo, da takšne storitve obstajajo. Zato pozivamo albanske oblasti, da jih obvestijo o obstoju takšnih storitev in tudi poskrbijo za to, da so kakovostne, dostopne in tudi cenovno dostopne. Ali kdo nasprotuje temu predlogu? Eh, če ja, prosim, povedajte. Eh, nihče, torej ni 40 v vsakem primeru in glasujemo o tem ustnem predlogu spremembe, kdo je za. Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi predlog eh, za. Proti vzdržani. Zavrn. Eh, tri za. Proti vzdržani. Zavrn. Štiri za. Proti vzdržani. Zavrn. Se mi zdi. Uh, 5 za, proti, vzdržane, zavaran. 6 za, proti, vzdržane, zavaran. Pomesko glasujemo o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto je. Sedaj pa Črnogora. Sprejeto je poročilo uh, tenok, um, pet zdvih rok za, proti zdržani zavrnen, šest de za, proti zdržani zavrnen, predlog štiri za, proti vzdržani. Bomo preverili. Četrti je medba, preverjamo. Konec glasovanja.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 konec glasovanja. Je sprejeto. Sedaj pa še počelo kan um, um, za nadaljevanje EU. Um, akademska svoboda, torej um, najprej drugi predlog v dveh uh, delih, uh, prvi del pomenskega glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del pomenskega glasovanja. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa začetno besedilo. Kdo je za? Proti vzdržanje spreta. Sedaj pa prvi predlog v treh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Drugi del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet tretji del. Tudi to pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet začetno besedilo. Um, Vodne zjava J. Prvi del za proti, vzdržani, spred. Drugi del za, proti, vzdržani, spred. Srečno eh, besedilo, vhodni izjava L, za, proti, vzdržani, spred. Vhodna izjava N, prvi del za, proti, vzdržani, spred. Drugi del za, proti, vzdržani, spred. Pomensko glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Spred. Spreto. Sedaj pa še zadnje glasovanje. Položaj invalid k predlogi resoluciji um, odbora FEM. Um, sedaj je začetno besedilo prvi del za proti vzdržanje spreto. Uh, drugi del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Um, 11. odstavek v štirih delih. Uh, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, tretji del pomensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto četrti del pomensko glasovo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa um, sedmi predlog tudi tukaj pomensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Začetno besedilo 19. odstavek eh, z dvigom roke za, proti vzdržani, eh, sprejeto, sedaj pa drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Ehm, sprejeto, sedaj pa 20 eh, z dvigom roke za, proti vzdržani, sprejeto. 24. odstavek prvi del za, proti vzdržani vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto, začetno besedilo, šestindvajset odstavek, kdo je kdo je za, proti, vzdržani, ehm, ni čisto jasno, o šestindvajset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen začetno besedilo eh, 28. Eh, prvi del, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto drugi del za, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj pa 35. zadavek, eh, kdo je za, prvi del, proti, vzdržane, sprejeto drugi del za, proti, vzdržane, sprejeto. 37. odstavek, tri dele, prvi del za, proti, vzdržane, sprejeto drugi del, pomensko glasujemo, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, tretji del, glasujemo. Konec eh, glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 45. odstavek eh, predel za, proti vzdržanje, sprejeto drugi del, pomensko glasujemo. 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa um, vodna zjava C, drugi predlog, glasujemo. Glasujemo. No. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna zjava G, um, prvi del za, proti, vzdržanje, sprejeto, drugi del za proti zdržanje sprejeto v odnozavah dva dela pridel, torej eh, pri medvaju ena, kdo je za proti vzdržanje zavrano, drugi del. Drugi del je potem brezpredmeten in gremo na vodno izjavo L, prvi del za proti vzdržanje, sprejeta drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, ja, v začetnem besedilu bi morali glasovati. Se pravi, čujemo. Um, ehm, nazaj na vodno izjavo H moramo um, glasovati v začetnem besedilu za, proti, vzdržane, zavrno oziroma bomo preverili. Uh, vodnica H um, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Ja, zavrjeno. No, sedaj pa vodnica M poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa četrti predlog glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, peti med dva. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto sedaj pa vodne zjava v um, 2.1. del za proti vzdržanje sprejeto drugi del poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še šesti predlog poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Ezennel megkezdjük a szavazatmagyarázatot. Drage kolegi, drage kolegice, sedaj pa bomo začeli z obrazložitvijo glasovanj. O pol dveh namreč moramo zaključiti. Najprej bom dala besedo še kar prvemu govorniku. Prosim, da hitro zapustite dvorano.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 Ogromno jih je sedaj danes in še enkrat bi vas želela obvestiti, da moramo najkasneje ob pol dveh tudi zaključiti s plenarnim zasedanjem. Prosim, da hitro zapustite dvorano, pa tudi tiho. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó felszólalás. Tisti, ki ne boste podali svoje obrazložitve ustno nam, jih prosim pošljite v pisni obliki. Se pravi, sedaj bomo začeli z obrazložitvijo glasov. Res vas prosim, da se malo umirite. Najprej bomo obrazložili glasovanje v zvezi z predlogom resolucije Afero Kamex. Gospod Strojevski, minuto imate na voljo. Thank you. Niezwykle istotne. Najlepša hvala za besedo. Pri tej resoluciji je zelo pomembno, da pravzaprav izpostavimo tisto državo, ki se sooča z največjimi problemi finančnih zlorab. To je Nemčija. In res je žalostno, da ima prav Nemčija toliko vrzeli v pravnem okviru. In te vrzeli so privedle do izgube 55 milijard evrov v enajstih državah članicah Evropske unije. To se je zgodilo zaradi nepoštenih in goljufivih odvetnikov in ostalih uslužbencev v banke. Recimo, če bi to privarčevali, bi s tem recimo lahko tudi financirali samo nemško vojsko Bundeswehr. Mislim, da je treba spremeniti celotni pravni okvir, pa tudi to, kar je predlagal sam poročevalec. Hvala sedaj pa gospa Makovej. Izkazalo se je, da finančni kriminal cveti in da če politiki hočejo vse pokrpati, so novinari tisti, ki izpostavijo vse te škandale. Nemčija je potrebovala kar deset let, da spremeni svojo zakonodajo in da seveda prepove določene nepoštene finančne prakse. Nizozemska pa tudi ostale države članice se soočajo z podobnimi izzivi, ampak ovira jih birokracija. Rezultat pa je, preprost in tisti, ki od nas kradejo, so še vedno nekaznovani. CamEx je največja golfija v zgodovini Evropske unije in tudi prikazuje številne vrzeli. Mi moramo ukrepati, ne danes, včeraj bi morali ukrepati tako, da bi enostavno lahko zaključili vse te goljofije. Sedaj pa dajem besedo gospodu Lernerju gospe Lerner. Hvala za besedo. Ja, goljufija z dividendi je povzročila izgubo petinpetdeset milijard evrov. Ta davčni škandal se je odkril samo zaradi preiskovalnih novinarjev. Pristojni organi niso ukrepali. Vse so hoteli zatajiti, samo preiskovalni novinari so upravili svoje delo. Davčni svetovalci, ki so delali za bančni sektor, so pravzaprav iznašli vse te goljufije, ki naj bi bile celo zakonite zaradi vseh vrzeli v pravnem okviru in zgodilo se je, da določene banke, določena podjetja davka nikoli niso plačale zaradi agresivnega davčnega načrtovanja. Jaz sem za to resolucijo. Gospod Kelly, ta davčna goljufija nas je stala 55 milijard evrov. To je res ogromno. Namen pa je, da bi seveda prijeli davčne olajšave od samih držav članic in sedaj morajo davkoplačevalci plačati. Mi smo oropani. Evropska unija je sicer storila ogromno na področju boja proti davčnim utajam, ampak ta škandal je pokazal, da obstajajo številne vrzeli pri zakonodaji, njenem izvajanju in pri upravnem sodelovanju med državami članicami. Res, vsi smo zgroženi sedaj v Evropski uniji, moramo uskladiti naše ukrepe takšne goljofije se morajo zajeziti, ustaviti, okrepiti moramo našo davčno zakonodajo. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Henen za IKR. E Seveda, lahko sedaj pravite, da ko je škandal prišel na dan, zakonodaja deluje, kajti spremenili smo jo, ampak res se ga ne razumem zakaj sedaj pravzaprav mi razpravljamo o interni zadevi Nemčije. Vsi vemo, da vladavina prava v Nemčiji deluje in da se tam tudi spoštujejo nepristranski predpisi. Zdi se mi, da smo mi pravzaprav obsedeni s tem, da hočemo imeti neko enotno fiskalno politiko. Namen tega pa bi bil, da bi zmanjšali konkurenco in ne, da bi zaustavili davčne goljufije. Morda pa samo jaz razmišljam na takšen način. Ali ni malo nenavadno, da smo sedaj tako zgroženi nad davčno utajo? In to pravzaprav prihaja strani tisti, ki sploh ne plačujejo davkov. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednji predlog resolucije vloga nemške agencije za zaščito otrok, gospod Marjes. Hvala za besedo. Sam sem za to resolucijo, kajti vloga nemške agencije za zaščito otrok Jugendamta je bila v zadnjih letih veliko krat v spredju različnih razprav. Dobili smo ogromno poročil, dobili smo tudi ogromno peticij, ki so bile potem tudi poslane odboru za peticije. Poljaki, francozi, grki so naslavljali številne peticije na naš odbor. Gre predvsem za vprašanje mešanih zakonov, in velikokrat se je Jugendamt odločil v korist nemškega starša in na takšen način tudi vpliva na samo družinsko pravo in diskriminira proti vsem, ki niso Nemci. Gospod Jurek, tako je. Gre za predlog resolucije, ki obravnava vlogo Nemške agencije za zaščito otrok. Mi smo že kar nekaj let nasprotovali delovanju Jugendamta zlasti v zvezi z ločitvami in razvezami mešanih zakonov. Treba je vedno povdariti, da mora Jugendamt spoštovati človekove pravice. Potem pa imamo tudi politike, ki se borijo za oblast in za moč in potem tudi uh, na nek način popuščajo takšnim agencijam. Upam, da smo lahko danes veliko bolj odprti v naši kritiki. Treba je zaustaviti družbeni inženiring, ki ne sme spodkopati človekovih pravic. Hvala, sedaj pa Ursula Krupa za EKR. Najlepša hvala. Sama sem glasovala za to poročilo, kajti s tem poročilom sedaj osvetljujemo naslednje dejstvo in sicer, da so nenemški starši diskriminirani v Nemčiji za voljo Jugendamta in na takšen način tudi izgubijo svoje otroke, ker pač niso nemški državljani. Moram pa povedati, da to ni omejeno samo na Nemčijo, ampak tudi v, na nizozemskem se to dogaja. Vse pa je tudi v navskrižju z listino temeljnih pravic. V odboru za peticije smo tudi prijeli dokaze, dokaze, ki govori o tem, da se kršijo pravice otrok in staršev. Recimo, starši sploh ne morejo govoriti svojega maternega jezika, to pa pomeni popolno ponemčenje otrok mešanih zakonov v Nemčiji. Včasih lahko to privede tudi do smrti otrok, ki so ločeni od svojih mater. Jugendamt preveč posega. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Hock. hvala za besedo. Sam sem glasoval za to resolucijo. To je res zelo kontroverzna zadeva. Dobili smo res ogromno peticij v zadnjih letih v zvezi z Jugendamtom. Treba je proučiti res eh, to, kar se dogaja otrokom. Ne smemo biti politično korektni. Mi smo v ta namen spostavili posebno polsko komisijo in gotovili smo, da je Nemška agencija v letu 2016 poskrbela za to, da je okrog več kot tisoč otrok bilo ločenih od svojih staršev zaradi mešanih zakonov in zaradi tega, ker je pač Jugendamt diskriminiral napram našim državljanom, vendar pa ni prišlo do nobenega dodatnega spremljanja. Skrajni čas je, da Nemška agencija za zaščito otrok dejansko varuje otroke in da zaščiti tudi družine. Hvala sedaj pa gospod Kelly. Hvala za besedo. Odbor za peticije je opravil izjemno delo. Sam sem tudi sodeloval pri številnih razpravah in dobil sem tudi pogled v delo odbora za peticije. Sveda, strinjam se s tem, da se morajo starši pogovarjati s svojimi otroki v maternem jeziku, v svojem jeziku, ampak po drugi strani sem vseeno glasoval proti poročilu. To poročilo je namreč nekaj, kar zadeva notranje zadeve države članice Evropske unije in ta država članica mora to razrešiti sama. Dobili pa smo tudi peticije od treh drugih držav. Mislim, da je treba vse peticije obravnavati v svežem. Smemo se omejiti samo na Nemčijo kljub temu, da se strinjam z načeli hvala, sedaj pa še gospod Hanan, hvala za besedo. To je področje, kjer moramo biti zelo previdni, govorimo o najbolj zasebnih vprašanjih, gre za odnose med otroki in starši. Sam sem naletel na res grozne primere tudi v odboru peticije, pa tudi v Združenem kraljestvu in moram se strinjati z Seanom Kelljem, gre za občutljivo zadevo in zato mora vsaka država članica s svojimi demokratičnimi mehanizmi rešiti vsa ta vprašanja. Zdaj že drugič branim nemško suvereno, se ne pravim, da ne obstaja problem, ampak problem morajo razrešiti tisti, ki jih ta problem najbolj zadeva. To pa so pristojni organi zadevne države članice. Najlepša hvala. S tem smo tudi zaključili obrazložitev glasovanja v zvezi z to resolucijo. Sedaj nas čaka obrazložitev glasovanja STO pod naprej. Bernd Lungepol Rubik, najprej dajem besedo gospe Kirton Darling. Hvala za besedo. Sistem multilateralizma je ogrožen in naša skupna odgovornost je, da zavarujemo in zaščitimo multilateralizem, zlasti ker smo ogroženi od trenutne ameriške administracije. Osamljeni ne bomo zagotovili napredne prihodnosti. Steber svetovne ureditve je STO, je tudi najbolj napredna multilateralna organizacija sistem reševanja sporov je bil zelo učinkovit in tudi miroljuben. V preteklosti smo vedno tudi razumeli, da gospodarski spori vodijo do vojaških sporov. To smo se naučili kot Evropa, kot celina. Je pa res, da je treba prenoviti STO tako, da bo služil okolju in delavcem. STO mora biti bolj učinkovita, zato tudi podpiram današnje poročilo. Hvala sedaj pa gospod Strojevski. Hvala za besedo. Včeraj smo imeli seveda razpravo o prenovitvi STO-ja. Vse se je začelo leta 2008, ko smo sprejeli prvo resolucijo, v kateri smo zapisali, da je treba prenoviti STO. Za mene je ključnega pomena naslednje. Od leta 2008 do 2018, no se nekaj se je naredilo, ampak ne preveč. Na zadnji ministerski konferenci decembra lani v Buenos Airesu se je izkazalo, da je pogajalska funkcija celotne organizacije bila popolnoma paralizirana. Zato so potem se ministri odločili, da bodo STO popolnoma spremenili. Se ne moremo reči, da ni prišlo do reform v zadnjem desetletju. Reforme so bile, ampak niso bile učinkovita. Hvala. Sedaj. Thank you pa gospod Palmer, komercialna lasnina. No, priča smo tudi pacu funta, pacu BDP-ja, se pravi, napovedi so res slabe in to je tudi povezano z tem, kar bo doletelo Združeno kraljestvo, če ne bomo imeli dogovora slišali smo danes, da če bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, bomo se morali popolnoma zanašati na STO. Ampak če je STO tako popolna, zakaj se države prizadevajo tudi za ostale trgovinske rešitve. Res me zanima, zakaj si želite, da bi ljudje v Združenem kraljestvu postali še bolj revni. Se pravi, no deal ni opcija, ampak je zelo nevarna rešitev. Hvala sedaj pa Alex Majer. Thank you, president. Hvala za besedo. Pozdravljam to poročilo. Res bi si želela, da bi STO postala bolj relevantna. O reformah se pogovarjamo že kar nekaj let, v Združenem kraljestvu. Tisti, ki so za Brexit, pravijo, da je izstop iz Evropske unije pravzaprav sprejetje se to. Kaj pa bi to pomenilo? Nične tarife, to je velika sprememba. To bi pomenilo tudi 12 odstotne carine za izvoz rib. Poleg tega pa bi bili priča še dodatnemu dvigu tarif recimo 21 odstotne carine na paradižnik. In to je pravzaprav izhodišče pred novimi 28 trgovinskimi sporazumi, ki jih bomo sklenili z ostalim svetom. Zdi se mi, da bo naš narod potem popolnoma obubožan. Sedaj pa gospod Mamikins se to temelji na multilateralizmu. Zdi se, da imamo določen red v novem sodobnem redu. Evropska unija pa tudi lahko tako zagovarja vrednote multilateralizma, ampak zdi se, da določene države med njimi ZDA sploh ne upoštevajo. STO-ja. Dobro je, da govorimo, da moramo zmanjšati revščino, odpraviti trgovinske prepreke. Naša naloga je, da je trgovinska zmenjava kar se da vključujoča. Poročilo pa zahteva tudi več preglednosti v mednarodni trgovinski izmenjavi. Sam pa bi rad povdaril tisti del, ki govori o državah v razvoju. Evropska unija bi se morala izogniti temu, da bi uh, postale države v razvoju samo prejemnice. Ne, morajo postati enakovredne nam, tako da se bodo tudi razvile v razvite države. Hvala, Sean Kelly. Pozdravljam samo poročilo o prenovitvi STO-ja. Pozdravljam celotno poročilo, kajti verjamem, da bomo s tem spremenili sam ustroj STO. STO se bo lahko prilagodila novemu svetu, poleg tega pa bomo lahko tudi opravili pomankljivosti z STO-ja. S tem pa mislim, da bomo tudi premostili določene zile in tudi pomankljivosti ministerske konference, ki je potekala lani decembra. Če se bo ta zakonodaja sprejela, bo tudi zapolnila vrzeli v zakonodaji glede državne pomoči in subvencij, pa tudi naložb. Ta zakonodaja je osredotočena tudi na globalne vrednostne verige, na MSP-je in tudi na digitalno gospodarstvo. Se pravi, podpiram to poročilo, gospod Hanan za IKR. E Hvala za besedo. Če pomislite na čudež svobodne trgovine, zgodba Hongkonga po drugi svetovni vojni je BDP bil samo ena tretjina našega, sedaj je pa kar trideset odstotkov večji. Zakaj? Saj nima nobenih naravnih virov. Ničesar nima. Mora uvažati pitno vodo, elektriko, hrano, popolnoma je odvisen od uvoza. Ampak odstranil je vse trgovinske prepreke in bil odvisen od ostalih držav. Unilateralno je odstranil vse carine in tarife. Enako se je zgodilo tudi v Singapuru, ki je v zadnjih 50 letih podvojil svoje bogatstvo. Združeno kraljestvo zunaj STO-ja bo imela tudi priložnost, da stori nekaj podobnega, kakor Singapur in Hongkong in bomo spet lahko veliki narod. Odstranili bomo prepreke. To je edina čarovnija. Hvala sedaj pa še gospod Polčak za e LS. Hvala za besedo. Popolnoma se strinjam z ostalimi govorniki. Ja, obstaja konsens, da če odstranimo ovire in prepreke, bo to koristilo trgovinski izmenjavi. Ampak seveda to ne deluje tako preprosto. Zato, prav zato potrebujemo STO, potrebujemo nek multilateralizem. V zadnjih desetih letih pa vsi vemo, da je bila STO popolnoma paralizirana. Kitajska je sicer pristopila k svetu, ampak sploh ne spoštuje njenih pravil. Da sploh ne omenjam nove ameriške administracije. Zdi se, da smo na začetku trgovinske vojne. Prav zaradi tega tudi podpiram celotno poročilo. To poročilo namreč pravi, da je treba spoštovati veljavne predpise. Eh, Naslednje poročilo, o katerem razpravljamo, pa je poročilo gospoda McAllisterja o Srbiji. Gospod Zdrojevski je prvi, ki dobi besedo. Naj vas spomnim, da je Srbija uradno začela se pogajanji leta 2014 in od takrat je bilo odprtih 14 poglavi od 36, niti polovica, komaj dve sta bili zaključeni. In naj upozorim na to, zato ker je perspektiva priključitve Srbije v Evropsko unijo nekaj, kar poteka s svojim ritmom. Tak, perspektiva je mogoče čez 30-40 let, če bo vse potekalo tako zelo počasi. Poročilo o tej problematiki je zelo dobro, tudi ocena je pravilna, ampak napredek Srbije pri uresničevanju elementov, za katere se je Srbija sama zauzela, pa ni zadovoljivo. Naj le nekaj poudarim. Od 36 poglavij je predvsem premalo napredka na področju pravne države in svobode izražanja. In to je nekaj, kar je za nas izredno pomembno. Gospod Polčak ima besedo. Hvala lepa. Srbija je izredno pomembna država, ima dolgo in zelo bogato zgodovino in tudi njena moderna zgodovina je precej bogata od vojne do vojnih zločinov in tako naprej. Napredek seveda pozdravljamo, čeprav je ta bolj skromen. Ampak ali, mislim, vidi se, da država želi pristopiti k demokratičnim merilom Evropske unije, je pa pomembno, da Srbija spoštuje eh, Eh, zaveze, ki jih je prevzela. To je pomembno za Srbijo in za celo Evropsko unijo. Mi dejansko moramo dati upanje eh, državam na Balkanu, ampak nekatere države na Balkanu so morda naredile veliko več eh, v tej luči. Torej, blagostanje, cvetoče gospodarstvo in tako naprej. Srbija bo morala na tem področju storiti še marsikaj več. Sam sem podprl poročilo, ampak če Srbija resno misli z priključitvijo Evropske unije, bo morala tukaj narediti še kaj več. Sedaj pa poročilo gospoda Šoltesa eh, o Kosovu. Besedo dobi gospod Šošnjerc. Косово dobiva se strani Evropske unije dragocene nasvete, kako naj se bori proti terorizmu, um, kako, jih je, kako je treba teroriste vključiti v družbo in eh, jim eh, eh, omogočiti neko vključitev. Ja, že vidimo, teroristi se že bojijo, tresajo se jim hlače, ko vedo, da jih čaka izobraževanje, usposabljanje in tako naprej. Ali se tako borimo proti terorizmu? Ne, vrniti bi se morali k strni kazni. To, o čemer se govori tukaj, ponovno vključitev, izobraževanje in tako naprej. To ni kazen. Um, izobraževanje je nekaj, za kar si je treba prizadevati, vključitev je nekaj, kar si je treba pridobiti, kar si je treba zaslužiti in zato jaz pravim temu odločno ne. No, sedaj pa poročilo gospoda Iva Vajgla, gospa Šojdrova kolegi in kolegice, eh, podprla sem to poročilo o Makedoniji, ki je vel, velik napredek dosegla na poti k Evropski uniji, morda največji med eh, državami, kandidatkami, čeprav so določeni problemi še vedno pereči in sicer demokratičen, na, demokratični značaj politike, spoštovanje držav, pravne države, eh, problemi v zvezi s korupcijo, spoštovanje menšin. In zato Makedonija tudi prejema pomembne prispevke se strani Evropske unije, zato da bo te reforme lahko uresničili. Zelo pozitivno je, da se je Makedonija uspela pogoditi z Grčijo o imenu svoje države, kar je bilo že potrjeno tudi v makedonskem parlamentu. Eh, pa še nekaj, nekdanji predsednik vlade Grujevski je iz Makedonije zbežal in je sedaj eh, zaprosil za politični azil na Mačarskem. Tudi to je pomembno dejstvo, ki ga moramo imeti v mislih. Predstavljam si, da bodo nekdanjega premijeja vrnili v Makedonijo, kjer bo eh, vključen v kazenski postopek zaradi kazenskih kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil. Gospod Marijas. Makedonija še naprej izkorišča to ime za svoj namen in ne glede na zgodovino. Na ta način nadaljujejo se svojo irredentistično politiko. 36. člen govori o tako imenovani Makedoniji, o tako imenovanem makedonskem ljudstvu in uh, v uvodu v svojo ustavo govorijo tudi o ASNAS-u, v točki 44, ko se govori o pravici do samoodločbe tako imenovane makedonske države, eh, ki, v kateri živi pretežno tako imenovano makedonsko prebivalstvo. Tako da eh, ponovno se tukaj prespanski sporazum eh, tolmači po svoje, ampak tega sporazuma ni več. Grška vlada pa uh, ne namerava niti o tem razpravljati pred parlamentom. Sam sem pa vsem proti kakršnemu ka, nikoli priključiti nekdanje Jugoslavijske republike Jugoslavije Evro, Evropski, uh, eh, Republike Makedonije Evropski uniji. Gospod Piotrovski. Hvala lepa. Um, to poročilo uh, poudarja, uh, prizadevanja, ki jih je vložila Makedonija v to, da se je našel dogovor o imenu te države. Ampak Makedonija se sooča z drugimi težavami, ki so enaki težavam, ki jih imajo druge države v regiji. Določene dejavnosti je treba zagnati, predvsem na področju uh, preganjanja mm, oseb, ki so krive za uh, trgovanje z ljudmi. Um, potem uh, tudi upoštevanje pravic oseb uh, eh, LGBTI. Um, kot vidimo, se tukaj zahtevajo sankcije za te osebe, uh, ampak v bistvu omenjanje te problematike v tem poročilu se mi zdi neumestno, zato sem glasoval proti. Gospod Howard, uh, gospa eh, predsedujoča. Kot član delegacije za to državo nekdaj sem podprl to poročilo. Zelo zadovoljen sem, da bo Makedonija lahko pristopila k Uniji. Eh, seveda pa moramo pri tem imeti odprte oči, je pa treba priznati, da je bil dosežen velik napredek. Kar se tiče dogovora o imenu med Grčjo in Makedonijo, zato je potrebno veliko političnega poguma. In uh, uh, resnica je, da um, sporazum iz Prespe mogoče ni odličen, ampak. Um, Alternative za ta sporazum uh, uh, ob tej situaciji, v kateri je stagnacija, pač ni, boljše alternative ni. In uh, zato je treba podpreti in spodbuditi napredek na področju svobode medijev in izboljšanja delovanja administracije. Hvala. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Makedonie. Gospod Polčak, hvala lepa. Makedonija je država kandidatka že od leta 2005. Od takrat je naredila ogromen napredek. Uh, spremenila je ustavo oziroma na podlagi doseženega dogovora bo morala spremeniti ustavo in to je bilo zelo obsežno delo. Ta sprememba bo kmalo tudi sprejeta. Socialisti nimajo drugih pripomb na, na eh, prizadevanja Makedonije in eh, na to, kar je dosegla mislim, da je približevanje te države Evropski uniji nekaj, eh, kar je njen resni namen. To se vidi tudi v namenu spremembe ustave. In če pogledamo malo v preteklost, Je pa seveda naloga te države tudi, da sodi tistim, ki so zagrešili kazniva dejanja eh, in da ima za to vzpostavljena eh, sredstva in sistem. Sedaj pa poročilo eh, gospoda Fleckensteina o Albaniji. Ponovno dobi besedo gospod Marijas. Že veliko krat sem tukaj povedal, da sem proti kakršnikoli možnosti, da bi Albanija v prihodnosti pristopila k Evropski uniji. Eh, in to še toliko bolj zato, ker eh, Albanija nasilno obravnava eh, pripadnike grške manjšine. Kacifa je bil ubit se strani albanske policije. Tako da Albinija še, Albanija še naprej zasega premoženje Grkov uh, nad njimi izvaja nasilje uh, in, in sicer tako, da jim uh, električno energijo oduzema in še s številnimi drugimi prijemi izvaja svoj pritisk. Ampak to ne more delovati tako. Mi moramo to politiko obsoditi tu v parlamentu. Um, dokler ta država ne bo priznala pravic grško govoreče skupnosti v Albaniji. Hvala lepa, zdaj pa gospod Piotrovski za minuto. No, začetek pogajanj z Albanijo. Eh, pri tem je bilo že rečeno, da mora Evropska unija eh, postopek bolj nadzirati in biti bolj stroga. In kot je pri drugih državah kandidatkah, ugotavljamo, da trgovanje z ljudmi poteka tudi v tej državi. Pod točko 18 je to zapisano in piše, da morajo albanske oblasti odločno ukrepati. Zapisano je tudi, da je treba zaščititi, ehm, zagotoviti zaščito prič in se z vsemi sredstvi boriti proti tistim, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi. Nekoliko dlje v besedilu je govora tudi o eh, skupini LGBTI in tudi zato sem glasoval proti temu poročilu. Eh, gospod Selimovič, izvolite. Gospa predsedujoča, Albanija je naredila ogromen napredek in to je treba priznati in nagraditi. In zato uh, podpiram idejo, da se začno pogajanja o pristopu Albanije prihodnje leto. Čeprav se zavedamo napredka, še zlasti na področju reform sodstva, pa moramo vendarle povedati, kaj je še treba tu narediti. Reforma volilnega sistema je nekaj, kar je zaskrbljujoče, korupcija je zelo pereča. Uh, Reforme na teh področjih so težke, vendar pa so bistvenega pomena. Pravna država, človekove pravice, boj proti korupciji, vsa ta področja je treba izboljšati. In z, te, v luči teh ciljev mislim, da si moramo vsi prizadevati, da se bodo pogajanja naslednje leto lahko začela. Hvala. Gospod um, Šošnjers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 Ampak tukaj smo priča seksističnim besedilom o ženskah na podeželju, kjer naj bi te uh, igrale natančno določeno vlogo, ampak to formulacijo je treba zavreči. Tak predlog spremembe je škandalozen. Pa še nekaj bi rekel. E, nismo našli 40 e, poslancev, ki bi ustali in e, glasovali proti temu predlogu spremembe in res sem zelo razočaran, da smo prišli do te točke. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo o Črni gori, eh, poročilo gospoda Tenoka, eh, gospa Šojdrova. Hvala lepa. Rada bi razložila, zakaj sem glasovala za poročilo o Črni gori, ki se želi eh, pridružiti Evropski uniji. Mislim, da je Črna Gora država, s katero imamo skupne evropske korenine in ki si prizadeva za to, da bi eh, se lahko vključila v Evropsko unijo ter vlaga v to v spoštovanje kopenhaških kriterijev veliko naporov. Država je dosegla velik napredek, tudi na področju notranje politike se je situacija izboljšala. Eh, sodni sistem je neodvisen, ehm, elektronske komunikacije so olajšane tudi mm, pri predsedniških volitvah. Eh, letos Eh, pa smo še zabeležili težave glede svobodnega odločanja državljanov. Ravno tako nas še vedno skrbi um, svoboda tiska in pričakujemo, da bomo tukaj um, doživeli kakšen napredek naprej. Gospod Piotrovski, hvala, predsedujoča. Glasoval sem um, proti zaradi določenih elementov, ki so v tem poročilu in um, ki smo jih videli tudi v besedilih o Makedoniji. Namreč premalo napredka je doseženega na področju trgovine za ljudmi in to je skupno vsem tem poročilom. Ravno tako piše, da um, se otroke spodbuja k um, beračenju, kar je nesprejemljivo. Um, država, ki želi vstopiti v Evropsko unijo, ne more tolerirati česa podobnega. Mislim, da se v našem parlamentu tudi preveč ukvarjamo z vprašanjem menšin. Pod točko 4 je zapisano, da smo zaskrbljeni zato, ker um, država s, oziroma um, družba v Črni Gori težko sprejme različno, osebe različnih spolnih usmerjenosti. In zato sem glasoval proti. Hvala, gospod. Selimovič. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala tudi gospodu Tenuku za odlično pripravljeno poročilo. Črna Gora je država, ki je v prednjih linijah med državami na Zahodnem Balkanu in želeli bi si, da se ta proces nataljuje z istim ritom, ritmom. Vseeno pa bi želeli še nekaj poudar, poudariti. Eh, svoboda tiska, to je še vedno problem v državi. Eh, primer gospe Lidre Lakič je primer, do katerega ne bi smelo priti v nobeni državi, ki se vključuje v Evropsko unijo. Eh, svoboda tiska mora biti eh, omogočena in pritisk nad novinarji je treba obsoditi. Ehm, ravno tako diskriminacija napram osebam LGBTI in Romom je ehm, nekaj, kar moramo obsoditi. Hvala zdaj pa e, še zadnje poročilo Varstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU. Besedo dobi Alex Majer. Thank you, Madam President. I welcome this debate and make three points. Hvala, torej, troje bi rada dodala kot prvo. E, Podiplomske raziskave so tukaj zelo bistvene, nikoli ne moremo popolnoma odpraviti tveganja. Je pa ključno, da zagotovimo varnost evropskih študentov, ki študirajo v tujini. Potem kot drugo, evropske univerze včasih gostijo um, tujce iz držav, kjer njihova država omejuje svobodo govora. In še nekaj, moramo um, pomesti pred svojim lastnim pragom. Naprimer, na mačarskem so nekatere študije um, kar odpovedali po prepovedi vlade. In prav tako so še vedno nadaljujo napadi na tamkajšnjo univerzo. Prejšnji teden sem se srečala z gospodom Begdekom, um, profesorom, ki pravi, da je um, ta državna univerza, ki pogosto pritegne tuje um, učitelje, ki sicer ne prišli na Mačarsko. Sedaj, če bi to univerzo preselili na Dune, bi bil to velik udarec za Mačarsko. Um, torej, mislim, da predvsem potrebujemo um, svobodo za vse na področju akademikov. Hvala. Mamikins, ur, uh, Hvala, gospod Mamikins. Prosim. Hvala akademske eh, raziskave so začetek ozaveščanja. Če želimo okrepiti demokracijo, moramo poskrbeti za to, da se bodo lahko ljudje normalno odločali na podlagi dobrih informacij. Več, ko imajo akademiki svobode, um, boljša bo naša demokratična družba in demokratična družba je vedno bolj mirna, uravnotežena družba, kot veste. Eh, še posebej cenim odmaje SND skupine, ki zahtevajo, da je akademska svoboda del kopenhaških meril. Mislim, da če ni akademske svobode, potem je to znak eh, pomakanja liberalizma. Um, res moramo pa prečiti takšno politično manipulirane šolami in univerzami slabo izobraževanje potem prinaša težave na drugih področjih javnega življenja in prav tako to prinaša tudi težave za gospodarske priložnosti in pa rast. In prav tako zato podpiram takšno poročilo in upam, da bomo te določbe uveljavili v praksi. Hvala lepa. Pabar. Hvala, rad bi čestitev um, kolegu Kanu za to poročilo naša generacija je na začetku imela za samo umevno nekatere stvari. Um, prejšnje generacije so priborile svobodo, vladino prava, um, svobodo medijev in akademsko svobodo in včasih na to nekoliko pozabimo sedaj. Danes uh, je marsikaj na udaru. Smo v času populizma, lažnih novic ter pa novih izzivov. In mi verjamemo v premenjene svobode in jih moramo tako tudi zagovarjati. Akademska svoboda je ključnega pomena. Na drugi strani imamo populizem in pa lažne novice, lažna dejstva. In to pogosto zastrupi našo retoriko. Zato res moramo zaščititi neutralnost eh, v akademskem svetu. Z veseljem sem glasoval za to poročilo in upam, da lahko potem tudi uveljavljate določbe v praksi. Hvala. Sedaj pa še Howard John. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Z velikim veseljem bi rad podporil um, to delo kolegice Bridget Kahn. To poročilo je res nujno. Nekateri smo učili ali presiskovali in vemo, da je treba zelo zaščititi akademsko svobodo. Uh, ne smemo groziti teh akademskih institucij in če se to počne, to v neskladju z evropskimi vrednotami, moramo ščititi to akademsko svobodo in to zelo odločno, če država članica ali pa tretja država deluje v nasprotju s to temeljno vrednoto, potem jim ne moramo hočiti, da prejmejo evropska sredstva ali pa drugih pomembnih programov, kot naprimer eh, tudi obzorje Evropa. Prav tako moramo tudi zaščititi akademsko svobodo pred eh, pritiskom trga nekatere organizacije v mojem volilnem okrožju so pod pritiskom zaradi finančnih razlogov. Glejte, pogosto se um, povzroči škoda za človeštvo ravno zaradi preslabih um, raziskav oziroma pomakra svoboda na tem področju. Hvala. Še naslednje poročilo. Položaj invalidk. gospa ni Rijada. Hvala. Ja, gledajte, vsi imamo veliko vir pred seboj, ampak predstavljate si, da ste invalidka. Ta je pa še sploh precej več eh, preprek in ovir. V tem poročilu vidimo, da obstaja diskriminacija naprimer, um, tudi stopnja brezposobnosti med invalidkami je višja kot pa uh, stopnja brezposobnosti med moškimi invalidi. Tudi to je nespremljivo in mislim, da moramo podpreti orodja iz tega poročila, da se to izboljša. Države članice morajo to izvesti, mi pa moramo tudi podpreti takšen sistem, tako da bomo zagotovili enakopravnost pri izobraževanju, športu, zdravju, tako da bodo invalidke lahko v celoti uh, uživale v življenju, um, pa tudi glasovale, um, sodelovale v demokraciji in mislim, da te podpore zaenkrat ni, vsaj ne zadosti. Zato podpiram to poročilo. Zelo pomembno je, da države članice same uveljavijo te mehanizme in to takoj. Hvala. Hvala, gospa Šojdrova. Hvala. Eh, Kolegyňa, kolegove, přestože považuji rovný pří... Hvala, kolegice in kolege enakopraven dostop do zdravstvene skrbe je bistvenega pomena in mislim, da države morajo okrepiti svoje prizadevanja pri tem. Nažalost nisem mogla podpreti tega predloga resolucije, ker imam zelo velike pridržke glede nekaterih delov tega dokumenta, sploh ko gre za tiste dele, ki presegajo pristornosti Evropske unije in kjer se posega v pristojnost držav članic. Tu gre za nekatera eh, etnična področja, pa tudi za zdravstveno skrbo. Tukaj z resolucijo bi razširili področje porabe, naprimer pri reproduktivnem zdravju. To je eufemizem za splave in mislim, da res moramo začeti življenje. V eh, vseh vedikih za ženske in pa za nerojene otroke moramo več narediti. Eh, pogosto sem kritična do poziva, da bi vzpostavili specifične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 dobro opisuje, kakšna je situacija žensk, invalidk. Um, invalidke predstavlja 60% vseh invalidov. Imajo sicer evropsko strategijo za invalide, ampak ljudje s posebnimi potrebami imajo še, imajo še vedno težave pri tem, ko naprimer želijo priti do zdravstvene skrbe ali pa ko želijo iti na volitve. Te težave moramo še vedno razreševati. Potem spolna usmerjenost ali pa to, da si pripadnik eh, določenega spola ali pa kulturne kategorije, gledajte, ni spremljivo, da so nekateri v drugorazrednih kategorijah. Ta dokument je zelo pomemben, zato um, sem bila za, ampak gledajte, na vsak način mislim, da to, kako ravnamo do prikrajšanih, eh, kaže, kakšni smo in pa kako odgovorni smo um, kot posamezniki in pa tudi kot družbe. Hvala. You, Hvala. Podprl sem to poročilo in želim podariti, da je moč uh, družbe odvisna od uh, odnosa do prikrašenih skupin. Evropske države so prišle do boljših socialnih standardov kot pa večina mednarodnih partnerjev, ampak. Um, invalidnost med ženskami še vedno ni razrešeno vprašanje, če se pogledamo številke. Naprimer, uh, eh, smo lahko razočarani in celo sramno se lahko. 46 um, milijonov um, žensk um, um, imamo v Evropski uniji eh, z invalidnosti, ampak samo um, 80 odstotkov je zaposlenih potem skoraj 50 odstotkov je bilo tudi spolno zlorabljenih um, od teh invalidk, torej veliko diskriminacije pri delu, pri izobraževanju, pri socialnih uh, področjih in posledično to pomeni, da je njihov življenjski standard um, znižen, potem so pogosto izpostavljene revščini, socialne izključenosti in potem je krutost v bistvu kar nekako socialno spremljiva, se zdi. Prav zato sem glasoval za ta dokument. Hvala. Šele ur za bolj skasov in kvetke zik parančujem pani predsedajúca oceňujem snahu riešiť problémy žien so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti. E, vprašanje invalidke je zelo pomembno v naši družbi. podpora in socialna vključenost ter socialno varstvo e, so zadeve, ki spadajo v pristojnost držav članic Evropske unije, ampak če želimo dejansko povečati pravice žensk invalidk, moramo najprej vplivati na to, da bodo uživale večje dostojanstvo in o tem se ne govori nikjer. V poročilu se govori o nediskriminiranem dostopu do eh, pravic in do struktur upravnih, pa tudi do zdravstvenih storitev in med nje spada eh, tudi pravica do splava. In zaradi zaradi tega nisem mogla tega podpreti. Človekovo življenje je eno, ena temeljnih vrednot Evropske unije in tudi subsidijarnost je treba tukaj upoštevati in zato je treba te vrednote upoštevati tudi pri poročilih v našem parlamentu. Hvala. Hvala še Sosnjerc za konec. Kot zadnji. Hvala. to je še ena seksistična pobuda Evropska parlamenta. Ne vem, kaj to pomeni. Vsi ste nori in ne vidite, kaj se dogaja. Pa kakšne pravice naj damo invalidkam, um, kakšne pravice, ki jih moški nimajo. Kaj pomeni, da imamo tukaj resolucijo za invalidke, samo ženske? Tukaj ne vem, ali bodo ženske imeli drugačen dostop kot pa moški do neke stavbe. Uh, ali je torej to um, neka težava, ki bolj vpliva na ženske kot pa na moške? Ali kako? Potem toč, točka sedem. Pravite, ženske ima več težav um, z invalidnostjo, ker živijo dlje, no ampak če živijo dlje kot pa moški, torej če moški živijo uh, manj, potem se moramo sredotočiti na moške, ker ti oni prej umrejo. In torej ne moramo sedaj dati privilegijo ženskam, Že tako je to um, zelo čudna logika, torej ne moramo tako postopati. E Postopili zapisnike na sedem sestanku. Smo zaključili z današnjo razpravo. Bomo torej posodvali vse te odločitve naprej. Um, in smo končali za danes in lepo popovdne vse. Hvala.